Good afternoon, dear colleagues, everybody. I will start and I hope. Lep popoldan, kolegice in kolegi. Jaz bom začela in upam, da bodo drugi kolegi prišli med našo razpravo. Prva točka na popoldanskem delu sestanka eh, je Eurojust se pravi Evropska agencija za sodelovanje na področju kazanskega sodstva, Axel Fo, eh, oziroma Mišel Koniks eh, je tudi tukaj in Axel Foss je poročevalec. Julija 2013 je komisija predstavila dva predloga za zakonodajo. Cilj te zakonodaje je okrepitev eh, sodnega sodelovanja in boljše zatiranje čezmejnega kriminala. predsednico Eurojusta, gospod Mišel Konic, smo prosili, da pride sem, eh, da se pogovori z nami in da predstavi letno poročilo Eurojusta za leto 2014. To poročilo je bilo eh, predstavljeno prejšnji teden in po njeni predstavitvi bomo govorili o eh, drugem delu na dnevnem redu in bomo dejansko govorili o delovnem dokumentu o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazanskih zadevah. E, torej pozdravljam gospo Mišel Konins e, in beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. E, v veliko veselje mi je, da danes bolj skodaj kot ponovadi pripravljam predstavim letno poročilo Eurojusta eh, za 2014. 1. Eh, april je, vendar to ni šala. Eh, torej, naj povem, da imamo zelo dobre sodelavce, 65 sodnikov in toživcev in na ta način poskušamo pač ustaviti uh, resni organizirani kriminal in terorizem. Se pravi, Eurojust ne raste zaradi tega, ker je lepo rasti, temveč zaradi tega, ker želimo zagotoviti bolj varno Evropo. To seveda lahko dosežemo z različnimi sredstvi in dejavnostmi. Danes eh, bom govorila o operativnih eh, vidikih, strateških vidikih pri Eurojustu in povedala bom tudi, kakšen izziv eh, so zakonske spremembe eh, zaradi Lisbonske pogodbe. Kako to torej vpliva na bodoče zatiranje organiziranega kriminala, resnega kriminala in terorizma? Najlepša hvala za to priložnost. Eh, na voljo imam približno 15 minut za to predstavitev. Seboj sem prinesla tudi zelo sveže primerke tega poročila. Ponavadi pač ga objavimo šele ob koncu aprila, eh, vendar eh, zaradi eh, spleta okoliščin smo pač poskusili priti nekoliko prej v Evropski parlament in junija bomo ponovno prišli in razložili, kakšne napredke načrtujemo. Torej, to poročilo je finalizirano, morda so pač tu še kakšne malenkostne napakice v številkah, ki jih bomo pač še odkrili, vendar eh, glavne vsebine se ne bodo spremenile. Prevodi bodo na voljo, eh, tako kot po navadi, eh, med 20 in 30 junijem v jezikih Evropske unije. Pozdravljamo to priložnost eh, za to predstavitev, zaradi tega, ker tudi v členu 85 Lisbonske pogonde piše, da je trebno ocenjevati dejavnosti Eurojusta in mi to tudi pozdravljamo, kajti to je tudi za nas podbuda, za to, da vidimo, kako dobro ali slabo smo delali v preteklem letu in kako se lahko izboljšamo v naslednjih letih. To poročilo je torej glavno orodje. Nismo pa prvič tukaj. Jaz sem osebno tretjič tukaj in med eh, zadnjimi eh, predstavitvami eh, smo imeli še nekaj sestankov. Eh, februarja smo imeli tudi eh, obisk iz Libeja in Krima pri Eurojustu. In pogovarjali smo se o operativnih dejavnostih Eurojusta. Marca lani smo bili tudi na skupni obravnavi, ki sta jo organizirala Libe in Krim. Eh, o ustanovitvi eh, urada evropskega tožilca. Govorili smo tudi o povezavah z Eurojustom in zelo veseli smo bili, da smo pred kratkim lahko sprejeli tudi eh, evropskega poslanca Aksla Fosa, to je bilo 10. februarja in imeli smo zelo zanimivo razpravo. Živahno in informativno za obe strani. Uh, E, torej, mi spodbujamo to interakcijo z institucijami, tako je tudi s komisijo in še naprej bomo razpravljali tudi v svetu. Dosti krat se nam odprejo oči e, vsem skupaj in e, lahko vidimo, kako delamo in kako se lahko še popravimo v prihodnje. Torej, najprej o operativnem delu Eurojusta. Leta 2013 Eh, smo imeli 2,8 odstotka več zadev. Leta 2013 smo imeli torej eh, eh, 1576 zadev. Eh, Naši glavni eh, klienti so to živci, in podobno, tisti, ki se ukvarjajo z um, resnim kriminalom, dosti krat eh, trkajo na naša vrata in če niso prepričani o dobrem delu Eurojusta, ne bi trkali na naša vrata in eh, to pomeni, da mi delamo to, eh, kar je naš eh, namen in da na ta način tudi povezujemo organe držav članic. Delamo na podlagi zaupanja, skrbimo za sodelovanje med državami članicami, imamo pač pač ekipno delo, kjer povezujemo tudi strokovna znanja in podobno. Eh, glavna orodja Eurojusta pri boju eh, zopar organizirani kriminal in terorizem so koordinacijski sestanki in tu Imam sopet eh, dobro novico. Leta 2013 smo imeli 206 koordinacijskih eh, sestankov. Zopet je prišlo torej tu do povečanja. Eh, koordinirali smo zadeve, ki so povezane z najrazličnejšimi vrstami kriminala v Evropski uniji. In tu je bila tudi bilo sodelovanje zelo dobro in imeli smo tudi uspehe. Na teh koordinacijskih sestankih mi ponavadi razpravljamo o uh, sodnih zadevah, pravnih zadevah, uh, govorimo o tem, uh, um, v katero uh, jurisdikcijo nekaj uh, spada in podobno. Vse to so teme, o katerih uh, govorimo, predvsem pa gre za izmenjavo informacij, gre za to, da se pač informacije spremenijo v otepljive dokaze, zato da eh, lahko organi kazanskega pregona, sodni organi doma dosežejo dobre otepljive rezultate, se pravi dobre obsodbe in eh, eventualno tudi zaplembe. Zaplembe in obsodbe Eh, so najboljši način za demotiviranje kriminalcev. Dobro je, da imamo pač pri, eh, postopke za prijetje in podobno, vendar če ni pozneje obsodb in zaplemp, eh, potem je to pravzaprav samo vihar v kozarčko vode. E, torej, pomembno je, da zberemo vse akterje, e, strokovnjake, sodne organe, organe kazanskega e, pregona, ki skupaj za mizo govorijo o pravnih sodnih zadevah. Se pravi, tu ne gre samo za delitev obveščevalnih informacij, tu gre za razpravljanje o pomembnih stvarih, gre o medsebojni pomoči na podlagi vzajemnega zaupanja na ta način lahko okrepimo eh, sodno sodelovanje, eh, ugotavljamo, ali potrebujemo skupne preiskovalne enote, hitro ukrepanje in podobno. O vsem tem govorimo na teh koordinacijskih sestankih. In še enkrat, leta 2013 smo imeli več koordinacijskih sestankov kot v letu 2012. Leta 2013 eh, smo imeli sedem koordinacijskih centrov. Eh, tu so pač imeli eh, naknadno, eh, naknadne operacije. Tu se koordinirajo tudi različni organi, izmenjujejo informacije, govorijo o pravnih zadevah. se na primer dogovarjajo o hišnih preiskavah, o zamrznitvi bančnih računov, tu gre za usklajevanje, sinhronizirano nastopanje, o vseh teh se pogovorijo, dogovorijo se, kdaj se bo kaj zgodilo, kda, kateri čas je najbolj primeren in kateri kraj je najbolj primeren za ukrepanje. Mi iz centra eh, spremljamo vse to od 6. ure zjutraj in mi gledamo seveda, kako te operacije vplivajo na, eh, na pravosodje, ali je potreben evropski nalog za prijetje, ali so pot potrebni pravni preiskovalci ali sodniki potrebujejo nek dokaz, ki eh, zaenkrat še manjka eh, v dosjeju in podobno. Torej, pri vseh teh primerjih, ki smo jih omenili, eh, vidimo uh, pač napredke, pa naj gre za uh, trgovino z ljudmi, uh, mamila in podobno. Uh, tu uh, imamo kombinacijo s skupnimi preiskovalnimi enotami, delo v koordinacijskih centrih, vse to privede do dobrih rezultatov. Naj omenim še nezakonito priseljevanje, Ta dosje se je začel leta 2012. E, tu sodelujejo Francija, Združeno kraljestvo in Belgija. Leta in leta se soočajo z nezakonitim priseljevanjem. Gre za priseljevanje kurdov e, preko teh treh držav v četrto državo. Tu imajo zelo sofisticirane strukture za e, premik iz Belgije v Francijo in eh, pravosodni organi, organi so morali koordinirati svoje ukrepe. Imeli smo dva koordinacijska sestanka in eh, sklenili smo tudi, da oblikujemo skupno preiskovalno enoto. To se je zgodilo v začetku leta 2013 in tu imamo še priključeno Združeno kraljestvo. Eh, Eh, torej, eh, ti tihotapci so na vsak dan eh, pravzaprav hoteli pretihotapiti 20 do 30 oseb v nečloveških razmerah. In mi smo zmanjšali pravzaprav njihove učinke na 10 oseb. In, Če pomislimo, eh, koliko denarja se tu obrača, 8 eh, milijonov, eh, če recimo nekdo želi pretihotapiti 20 do 30 oseb na dan. Dejstvo je, da nam je uspelo tu učinkovito ukrepati in imeli smo koordinacijski centar za Eurojust imeli smo 26, eh, 36 eh, prijetih eh, oseb in izdajali smo tudi evropske naloge za prijetje. Sprašujemo se, kaj bi bilo, če ne bi imeli podpore Eurojusta, če ne bi bilo koordinacijskih sestankov, koordinacijskih centrov in skupnih preiskovalnih enot edini pristop bi bil pravzaprav normalni pristop, eh, ki ne bi bil hiter in podobno. Torej, mi govorimo o 8 milijonih evrov, ki jih vsako leto transferirajo kriminalci na tem področju in to je treba ustaviti. In Če si natančno gledate poročilo, boste videli, da smo zasegli zelo veliko uh, blaga. Uh, in sredstev, tu gre dejansko za milijone evrov in to je tisto, za kar se mi prizadevamo. Lahko torej preberete tudi naše premjere, videli boste, da smo imeli dobre obsodbe, dobre zaplembe in zasege. Imamo pač eh, skupine za boj proti organiziranemu kriminalu. Imeli smo pač uh, Eh, tudi primer luksuznih vo, eh, eh vozil. Eh, tu so sodelovali Litva in druge države. Torej, tu smo eh, bili priča zelo se, sofisticirani eh, tatinski združbi in. Eh, imeli so zelo dobre ukrepe za to, da se znebijo policije. E, to je torej kriminal 21. stoletja in mi moramo biti kos temu. Zaradi koordinacijskih sestankov smo lahko pospešili tudi sodelovanje med našimi sistemi in uspelo nam je dejansko ustaviti e, te. E, Eh, tatvine in mi smo tudi lahko eh, žrtvam vrnili denar in dosegli smo dobre obsodbe. To smo hoteli izpostaviti. Eh, skupne preiskovalne enote so odlično orodje. Leta 2009 smo dobili strokovnjake, sekretarijat pri Eurojustu in začeli smo nabirati strokovno znanje in rezultati se kažejo v zadnjih letih. Ne samo izraženo v številkah. Eh, seveda je količina dobra, vendar pomembna je zlasti tudi kakovost pri boju z opr organizirani kriminal. Eh, mi vidimo tudi učinke. Eh, mi vidimo, da se je pri določenih področjih zmanjšalo eh, število kriminalnih dejanj in smo lahko tudi deloma eh, koordinacijske centre ukinili in podobno. Eh, torej, mi pravno, tehnično in finančno podpiramo skupne preiskovalne enote podprli smo 102 eh, skupne preiskovalne enote. To je bistveno več kot v preteklosti. Eh, leta 2012 smo oblikovali 40 eh, skupnih preiskovalnih enot več kot v preteklosti. Mi Imamo torej tudi sekretarjat za skupne preiskovalne enote pri nas, eh, pri nas gostujejo in v tem sekretarjatu imamo vsako leto skupni eh, sestanek vseh strokovnjakov, ki delujejo eh, za te skupne preiskovalne enote in Eurojust in imamo nove metode ocenjevanja, torej opravljamo dobro delo in mi seveda stalno gledamo, kako lahko popravimo Eh, naše delo. Treba je pravočasno ustvarjati te eh, enote in hitro ukrepati in oni lahko bistveno spremenijo naše uspehe v boju zoper organizirani kriminal. Eh, torej pomembne so zasegi in zaplembe in obsodbe. In zaradi tega je eh, prišlo do izraza, da se splača podpirati eh, džite. Eh, torej, mi pozdravljamo eh, tudi predlog eh, za zakonodajo, to, kar se je začelo leta 2009, naj se nadaljuje na isti način in naj se institucionalizira kot del nalog Eurojusta. Ista podpora. Eh, je predvidena tudi v zakonodaji za Europol in edina stvar, eh, ki jo želimo od eh, zakonodajalca, je, da poskrbi za jasnost. Mi se želimo dopolnjevati in stvari morajo biti jasne. Kaj, kar dobro, Eh, deluje naj še naprej, dobro deluje, treba pa je zagotoviti jasnost za naše klijente, stranke in to je tudi pomembno za naš sekretarijat eh, in prepričana sem, da bo eh, to vprašanje rešeno slej, ko prej. Operativno delo poteka dobro, mi bomo še nadaljevali, kajti tu smo odlični pri operativnem eh, pravosodnem koordiniranju. Torej, mi smo imeli celo vrsto sestankov eh, in marsikaj je tudi opisane v tem poročilu. Imeli smo dva strateška sestanka med časom irskega predsedovanja. Eh, posledica je ustanovitev Urada Evropskega toživca in pozneje E, pa smo se ukvarjali tudi še z e, okoljskim kriminalom in goljofijami. Torej, e, kaj delamo pri teh strateških sestankih? Vsi strokovnjaki držav članic, predstavniki akademskega sveta, predstavniki institucij, se v delavnicah pogovarjajo o odprtih pravnih zadevah, o praktičnih vprašanjih, rezultat strateških stankov eh, povzamemo v neki beležki in ta dokument, eh, ki razdelimo Evropski uniji, eh, to pomeni, Eh, da se to spreme tudi na ravni sveta. Eh, torej, mi se sestajamo, razlikujemo med primeri dobre in slabe prakse, eh, kaj smo se lahko naučili in potem pa gledamo, kje lahko naredimo spremembe in podobno. Tudi pri boju zopr terorizem smo tako ukrepali. Mi smo Eh, naredili sestanek 28 eh, eh, korespondentov za boj proti terorizmu. To je zelo velika mreža in to je prava zlata uh, jama uh, informacij in oni so pripravljeni dejansko nam tudi eh, podeliti primere dobre prakse in vsako leto tudi poiščemo nek eh, fenomen, ki je relevanten eh, za boj proti terorizmu, se pravi nekaj, kar je posebej izpostavljeno. Lani smo tako govorili o nevarnosti tujih borcev v Siriji in takih, ki prihajajo iz Sirije. In to uh, smo tudi predstavili na svetu decembra 2013 in eh, pomembno je, da dejansko eh, te stvari tudi posredujemo pomembnim akterjem znotraj Evropske unije. Mi moramo nadaljevati in eh, moramo tudi dati v pogled v zadnjo točko. Ali imam še kaj časa? No, dobro tu imamo seveda še zakonodajno plat. Želim izpostaviti pomen predloga o uredbi za Eurojust. Mi smo eh, sodelovali pri razmišljanju še preden je komisija pripravila eh, ta predlog v zvezi z Eurojustom. pred 17. Eh, julijem 2013 smo že sodelovali in eh, veseli smo tudi odprte razprave in tu sedaj imamo predloge in eh, mi želimo pravzaprav dati naš prispevek, ker je to potrebno. Sodelujemo naprimer s gospodom Axlom Fossom in še naprej bomo dali naše prispevke na podlagi besedila. 14. in 15. oktobra smo imeli strateški sestanek v Hagu. Tam eh, so govorili o različnih vidikih eh, uredbe za Eurojust, o strukturi, vsebini, nalogah, odnosih z drugimi agencijami tu je vse tudi objavljeno na spletni strani sveta. Posem na kratko še nekaj o uredbi o Eurojustu. Mi pozdravljamo to možnost proaktivne vloge za Eurojust. To je najboljši način za boj proti kriminalu, za demotiviranje organiziranega kriminala, mi cenimo tudi možnost, da nas ocenjujejo Evropski parlament in nacionalni parlamenti. Eh, zato eh, je pomembno tudi letno poročilo, ki ga sedaj predstavljam. Mi menimo, da potrebujemo ustrezno strukturo vodenja in upravljanja. Naslednji eh, se, teden bom eh, predstavila vse to tudi na Kopenu in dejstvo je, eh, da je kolegi eh, o tem glasoval tudi že prejšnji mesec. To je upravni odbor, to je centar Eurojusta, kjer se pogovarjamo o političnih in operativnih zadevah. vsi imajo pač neko specifično vlogo in morajo dobro sodelovati med seboj. Mi bomo imeli naslednji teden ta sestanek in eh, pomembno eh, so torej tudi sestanki kolegija, ker se pogovarjajo o operativnih zadevah leta 2012 smo spremenili naš način dela in spremenili smo eh, število eh, upravnih sestankov na deset, eh, vsi ostali sestanki pa se osredotočajo na operativne naloge. To je pač tedaj sprejela izvršna enota Eurojusta. Eh, kar pa zadeva EPPO, eh, torej tu bomo še sodelovali, eh, dali podporo. Potrebno je uravnovešeno sodelovanje in urad Evropskega državnega tožilca EPPO je ključnega pomena Eh, torej, dejstvo je, da del eh, kriminala pač lahko eh, obravnavamo samo v sodelovanju. Hvala lepa, bilo je zelo zanimivo in sedaj bi besedo takoj predala poročevalcu, da predstavi delovni dokument gospod Fos, prosim. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne in Deutsch Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, rad bi govoril nemško. Najprej se zahvaljujem gospe Konins eh, za poročilo in še enkrat presrčna hvala, da sem lahko prišel na obisk v Eurojust in dejansko Eh, je institucija s svojim delom name naredila zelo dober vtis. Eh, to je bilo vedno tako. Eh, v končni fazi obstaja tu potreba po skupnem obravnavanju čezmejnih zadev. Tu gre za kibernetski kriminal, trgovino z mamili, otroško pornografijo in podobno. Pomembno je, da se pač skupaj bojujemo zoper ta kriminal in zaradi tega je sama ustanova name naredila pozitiven uh, vtis in tudi njihov način dela. Naj na samem začetku nekaj povem. Žal nam v tem mandatu ni uspelo, da bi se izčrpno ukvarjali z reformo Eurojusta. Tu imamo sedaj nek delovni dokument in upamo, da se bomo lahko po volitvah bolj intenzivno ukvarjali s tem. Vendar nekaj eh, stvari sem navedel tu v tem delovnem dokumentu in te so mi eh, bile relativne nejasne ali pa nedefinirane. Marsikaj postavljamo ni jasno glede sodelovanja med posameznimi institucijami. Torej, če si ogledamo prilogo ena eh, reformnega predloga, se pravi predloga za uredbo, tam piše, da se eh, ukvarja Eurojust s tam navedenimi kaznivimi dejanji in Eh, hkrati si moramo ogledati eh, evropskega toživca in kaj pač eh, dela njegov urad. Se pravi, tu je na samem začetku zastavljen nek konflikt med pristojnostmi. Ni povsem jasno, kdo je kdaj kje pristojen in zaradi tega je tudi pomembno, da še enkrat opozorimo na to, kaj naj dela Eurojust in kaj naj dela Evropski eh, Eh, tožilec. Eh, torej, to je vprašanje komisiji. Ali ne bi mogli tega uh, formulirati bolj jasno. Potem pa še vprašanje komisiji, kako želimo ravnati in postopati, če v svetu ni neke večine za evropskega toživca mi moramo potem najti nek način za sodelovanje in sprašujem se, ali je to res tako smiselno za eh, našo prihodnost. Torej, mi se moramo vprašati, kaj se zgodi, če eh, ne bodo vse države članice podpirale Evropskega državnega toživca. Potem drugič, eh, organizacija Eurojusta. Torej, očitno Eurojust deluje dobro, eh, ima pač neko neodvisnost eh, in očitno svoje naloge dobro opravljajo. V predlogu pa se temu pridružita dve stvari. Eno je tako imenovani kolegi, tu se naenkrat znajdeta dva predstavnika komisije in iz besedila mi do sedaj ni postalo jasno, zakaj naenkrat potrebujemo dva predstavnika komisije v, Euro, v tem kolegiju, kakšne bodo pristojnosti teh oseb. V končni fazi eh, imamo občutek, da stvari sedaj dobro tečejo in zakaj pač potrebujemo ti dve osebi. Torej to za me ni povsem jasno, zakaj se sedaj razlikuje in zakaj se odstopa od sedanje situacije. Potem se uvede ta izvršni odbor, to je tudi nekaj novega in tudi tu bi imeli predstavnika komisije. Tudi tu mi ni jasno, eh, zakaj je to res potrebno. Nekako tudi nisem imel vtisa, da bi uh, Eurojust, ki nima tega odbora, slabo delal ali pa da česarkoli ne bi opravljal. Torej, meni se zdi, da se s tem situacija zakomplicira. Eh, hvaležen bi bil, če bi komisija lahko odgovorila na ta vprašanja. Občutek imam, eh, da nastajajo neke dvojne strukture in te niso nujno potrebne za naloge Eurojusta. In potem, če si ogledamo operativna vprašanja, tu imam vtis, da Eurojust v Hagu dobro sodeluje z Europolom in potem tu še dodati državnega tožilca. E, torej, mislim, da morajo e, biti vse tri službe na enem kraju, to se mi zdi dobro in učinkovito. Torej, dobro bi bilo, da stvari tečejo v to smer. Potem pa spet vprašanje. In tu se sklicujem na uh, to ne do konca premišljeno situacijo v evropskem tožilcu. Eh, kakšni bodo odnosi med tožilcem in Eurojustom? Uh, mi imamo potem druge ustanove kot Europol ali pa OLAF. In tudi tam bi morali razmisliti o tem, kako naj bi v končni fazi deloval ta sistem čezmejnega kazanskega pregona. Eh, v tem trenutku imam stvari, da tečejo in potem je tu moje vprašanje predsednici Eurojusta kakšno je sodelovanje z Olafom v tem trenutku in ko bomo imeli evropskega tožilca, bo verjetno s tem eh, potrebna nova struktura za to, da se tudi učinkovito uporabijo viri. tu se zastavlja potem tudi vprašanje, kako bo to vplivalo na proračun. Eh, moj vtis je naslednji. Eurojust sedanjimi nalogami eh, očitno shaja s finančnimi sredstvi, ki jih jim dobi. Eh, potem pa evropski tožilec bi potre, moral izvajati tudi določene podporne dejavnosti in tu sprašujem, komisijo, ali bo to vplivalo tudi na proračun Eurojusta in ali bo lahko prišlo do drugih deficitov. Potem se seveda zastavlja vprašanje, kako lahko sodelujejo nacionalni parlamenti pri eh, tem eh, medparlamentarnem nadzoru in kakšne bodo pristojnosti nacionalnih eh, parlamentov, kakšne njihove možnosti vplivanja. Potem pa vprašanje komisiji, zakaj eh, je pripravljen predlog eh, uredbe za Eurojust pred eh, koncem evaluacije eh, Eh, izvajanja sklepa iz leta 2012. Se pravi, mi sploh ne vidimo, ali so kakšne vrzeli pri izvajanju. Zdi se mi, da stvari očitno še niso dovolj jasne in morda bi lahko še počakali na oceno izvajanja. Vtis imam, da je pametno narediti korak tudi na eh, tej kazensko-pravni ravni. Torej, stvari gredo v pravo smer, vendar eh, stvari moramo kljub samo pravilno zastaviti in imeti strukturo, eh, kjer nimamo eh, dvojnih, trojnih eh, struktur. Eh, Eh, da se bodo OLAF, Evropski tožilec, eh, Europol in podobno ukvarjali z istimi vprašanji usporedno. Stvari je treba ustrezno upoštevati in natančno je treba opredeliti pristojnosti posameznih institucij. Torej, vse to pozdravljam, vendar mislim, da je treba določene finese še urediti zato da bo lahko vsak eh, delal jasno, po jasnih načelih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fos. Dajem besedo komisiji oziroma gospa Koraca Bert. In prav tako imamo tudi skupino obiskovalcev, ki jih eh, toplo pozdravljamo. Hvala lepa. Aksel je že zelo veliko povedal in uh, veseli me, da imava tako podobne ideje in podpiram tudi vaš osnutek poročila. Rada bi eh, tudi pozdravila poročilo predsednica Eurojusta. Mislim, da eh, moramo državam članicam pokazati dodano vrednost in pomembnost eh, sodelovanja in koordinacije na evropski ravni, kot ste povedali, torej skupne preiskovalne ekipe in sodelovanje na vseh področjih. Na švedskem ko smo Švedsko obiskali, so nam povedali, kako z vami sodelujejo in kako tudi že uživajo uh, dobre rezultate tega sodelovanja, ker je to nacionalno vprašanje, pogosto se pogosto nacionalne oblasti s tem ukvarjajo. Uh, Prav tako eh, pozdravljam tudi vse, eh, kar eh, delate na področju boja proti čezmejnemu ehm, kriminalu. Zlasti me zanima, kaj delate na področju otroške pornografije in pa ehm, trgovine z ljudmi, kajti to povzroča celo vrsto tudi drugih težav. Preventiva bi bil seveda najboljši način, kako se s tem spopadati. Zanima me tudi, kako smo lahko bolj učinkoviti na operativni ravni in iz tega vidika je vaše poročilo tudi zelo zanimivo. Uh, Skrbi pa me, kaj se bo zgodilo z uradom javnega tožilca, Evropskega javnega tožilca, torej, eh, kaj ti eh, to je zelo povezano. Ko bomo imeli EPO, torej veste, da se mi s tem ne strinjamo, nekatere države pri tem projektu ne bodo sodelovali. Kaj se bo potem zgodilo? Mi bi želeli močan Eurojust, želeli bi močno eh, sodelovanje na področju pravosodnega sodelovanja, želeli bi to okrepiti in spremeniti spremeniti, reformirati, ampak bojim se, da bo EPO eh, lahko to spodkopal. Kajti, če bo Eurojust na to postal neke vrste uh, pomožni sistem uh, eh, EPPO-ja, potem bomo imeli manj pravosodnega sodelovanja oziroma ne vem, kaj se bo zgodilo. To je moje vprašanje. Ampak uh, v tej prvotni fazi oziroma skoraj predfazi bi želeli. Uh, močan eh, eurojust in eh, karkoli se bo že zgodilo z uradom Evropskega javnega tožilstva, bi želeli, da to ne bi spodkopalo koordinacije in pa sodelovanja in operativnega dela, ki ga izvaja eurojust in ki ga lahko še, ki bo vloga, ki bo še bolj pomembna v prihodnosti. In na to govorimo o zakonodaji, to bo uredba, zato mora biti zelo jasno, eh, kje, eh, kdo ima kakšne pristojnosti in kaj se bo zgodilo z Eurojustom. Upam, da nam lahko date nekaj odgovorov na ta vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo zastopnikom komisije. Imate kakšno vprašanje? Ne. Dobro. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobar dan vsem. Poskusil bom odgovoriti na vprašanja gospoda Vosa. Zahvaljujem se tudi za poročilo, ki se mi zdi pozitivno, če tudi imamo še nekaj eh, pripomp in vprašanj. Nekaj teh pripomp in vprašanj smo dobili tudi v pisni obliki in odgovorili bomo tudi eh, v pisni obliki kot ponavadi. Torej, prvo vprašanje se nanaša na eh, razdelitev pristojnosti med EPPO in pa Eurojustom. O tem eh, si lahko predstavljate, da smo zelo veliko razmišljali eh, in odgovor je zelo jasen. Če je EPPO odgovoren za določene oblike kriminala, potem se Eurojust enostavno omakne. Ampak še vedno imamo zločine proti. Um, finančnim interesom unije in v tem primeru uh, so pristojnosti jasne. V tem primeru uh, je komisija predvidela, kaj se bo zgodilo. Se pravi, v tem primeru so uh, po uredbi EPPO nacionalni organi pristojni in eh, to je tudi jasno. Se pravi, če nacionalni organi eh, to preiskujejo, potem ostale eh, razmejitve pristojnosti ostajajo nespremenjene. In to je povezano tudi z sodelovanjem. Torej, če bo prišlo do tega, potem bodo države članice, ki ne bodo udeležene pri EPPO-ju, bo Eurojust tisti, ki bo igral še naprej svojo vlogo. Postavili ste tudi vprašanje v zvezi s strukturo, eh, to, da potrebujemo dva eh, zastopnika komisije in pa tudi kolegija ter um, izvršnega odbora. Eh, želel bi se sklicevati na sporazum o agencijah med parlamentom, komisijo in pa svetom in tam je bilo tudi že dogovorjeno, da bo pri tem sodeloval en oziroma dva zastopnika komisije. Kar se tiče še odnosov med eppo jem olafom in pa eurojustom to je treba zelo jasno in eksplicitno razmejiti vsaka ta eh, ustanova igra drugačno vlogo in eh, to je sicer že razmejeno ampak če se vam zdi da potrebujemo še več pojasnil bomo to lahko tudi dodali glede proračuna e- Eurojusta. Eh, to bo do neke mere odvisno tudi od eh, končne velikosti EPPO-ja, torej od tega, koliko ljudi bo zaposlenih in to je za enkrat še del pogajanj tudi pogajanj v zveri z dejanskimi nalogami EPPO-ja. Ampak to bo lahko imelo tudi posledice za eh, Eurojust in to se bo odražalo tudi v proračunu. Strinjamo se z vami, da moramo imeti še naprej močen Eurojust in ustanovitev EPPO-ja nikakor ne, ne sme biti na ceno, eh, na račun. Um, Eurojusta moramo imeti dve močni organizaciji, ki delujete komplementarno. Mislim, da so to najpomembnejše točke in eh, tu bom zaključil. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še za grško predsedstvo, gospod Konstantinopoulos. Hvala lepa. V imenu grškega predsedstva svetu bi se želel najprej zahvaliti gospe Koniks za izredno izčrpno predstavitev. Ravno tako bi se želel zahvaliti gospodu Fosu za izredno zanimivo poročilo o tej temi, ki nas vse zelo zanima. E, grško predsedstvo bo obe predstavitvi upoštevalo med razpravami na ravni Eurojusta in tudi med razpravami v zvezi z uradom Evropskega toživca. Na začetku semestra našega predsedovanja je grško predsedstvo um, tej tematiki, torej tem zakonodajnim svežnjem, pripisalo zelo veliko pomena. Poleg Eurojusta in uh, Evropskega toživca uh, smo med prednostne dosjeje uvrstili tudi besedilo o finančnih interesih Evropske unije in na teh dosjejih bomo delali še vnaprej. Torej, Eurojust, Evropski organ za sodelovanje v pravosodju, poročilo je bilo pripravljeno že leta 2013 na, na podlagi 85. člena pogodbe. Gre za izboljšanje delovanja Eurojusta, izboljšanje njegove učinkovitosti ter za boljšo opredelitev njegovih pristojnosti. O tem razpravlja pristojna delovna skupina sveta. Delo se je začelo že v času litovskega predsedstva leta 2013. Pričakujemo torej, da bo prva obravnava zaključena do poletja. Države članice se, kot kaže, strinjajo s splošno usmeritvijo predlaganega besedila. Nekatere točke pa bo treba še dodatno pojasniti in izpiliti na ravni delovne skupine sveta. Predlog um, Uredbe o Eurojustu je, kot sem že povedal, ena izmed prednostnih nalog grškega predsedstva. Predvideli smo pet e, sestankov delovne skupine. E, eni so že potekali, naslednji so predvideni za 7. april in 12. juni in pričakujemo, da bo tudi Eurojust podal e, pomemben prispevek. Eh, zaprosili smo že Eurojust, da poda svoje stališče eh, na sestanku zadevne delovne skupine in gotovo bo to izredno eh, dragocen prispevek, ki ga nestrpno pričakujemo. Grško predsedstvo meni, da je predlog uredbe tesno povezan tudi s predlogom za ustanovitev urada Evropskega tožilca. seveda je število sestankov, ki smo jih predvideli v času našega predsedovanja, tolikšno, da odseva eh, to prednostno naravo te tematike. 14 sestankov smo predvideli. In zdaj nameravamo v nadaljevanju razpravljati o različnih točkah, ki so bile že izpostavljene danes pa tudi o točkah, ki so uh, bile izpostavljene na sestankih delovne skupine. Razpravljali bomo tudi še posebej o 36. členu. Postaviti moramo torej primirne temelje za razpravo, ki mora še potekati ob upoštevanju različnih eh, vprašanj in prispevkov se strani držav članic ter ob upoštevanju elementov, ki smo jih slišali danes se strani gospe Koniks in gospoda Fosa. Torej, najlepša hvala za vaše prispevke, ki nam bodo veliko prispevali k našemu nadaljnemu delu. Hvala lepa. Sedaj pa dajem ponovno besedo gospe Koniks. Zelo nakratko, lepo prosim. Ja, sem razumela in bom kratka. Hvala lepa za uh, vašo zelo uh, zanimivo predstavitev in pozitivno predstavitev. Povsem se strinjamo z vašo zaskrbljenostjo. Na ravni zakonodajalca se moramo izogniti kakršnemu koli podvajanju, eh, moramo si prizadevati za čim boljše partnerstvo, komplementarnost in sinergije. In če imamo sedaj na zakonodajni ravni možnost, da se temu podvajanju izognemo, ko obravnavamo vse predlagane uredbe na področju Europola, EPPO-ja in ostalega, je to res priložnost, da zagotovimo, da vsak svoje dejavnosti izvaja na najbolj optimalen način ob spoštovanju vzajemnih eh, mandatov in nalog. In če tega ne bomo sedaj naredili, potem bo to izgubljena priložnost, kajti ko bodo enkrat uredbe sprejete, potem to ne bo več mogoče. Zato bi resnično bilo potrebno izkoristiti to priložnost ko simultano obravnavamo eh, te uredbe in če bo prišlo do podvajanja potem ne bomo mogli našega dela opravljati dobro vsako podvajanje eh, pomeni zmedo pri izvajanju in to ne bo eh, nikogar zadovoljilo, eh, to bo lahko osrečilo samo kriminalce, torej to ne bo konstruktivno. Če želimo jasen pregled na tem, kakšno pomoč in podporo lahko ponudimo EPPO-ju, naj odgovorim z naslednjimi besedami, kakršno koli podporo, ki jo imamo na voljo, se pravi tehnično in pa vse druge, vidike podpore, ampak eh, to ne seveda na račun eh, storitev, ki jih predstavlja 95 odstotkov našega dela, se pravi pomoč nacionalnim organom kajti sicer ne bomo učinkoviti. Če želimo ponuditi učinkovito uh, storitev boja proti kriminalu, potem moramo to narediti na ustrezen način. V zadnjih desetih letih uh, smo se je za šest odstotkov vsako leto povečalo eh, število eh, primerov, to pomeni v enem desetletju za šestdeset odstotkov več eh, torej, primerov, ki jih obravnavamo. Eh, to eh, plačujemo eh, sedaj tudi iz lastnega proračuna od oktobra meseca, torej podporo, ki jo predstavljajo skupne preiskovalne skupine in to je že kar precejšna obremenitev. Odločeno je bilo tudi, da bodo vse agencije pri, od prihodnega leta dalje imele manj sredstev za več dela. In če uh, bodo uh, uredbe uh, predvidile, da bo moral Eurojust za uh, nič sredstev izvajati vse naloge, potem vam lahko takoj povem, uh, da uh, tega ne bomo mogli narediti. To mislim, da ni mogoče. Sama ne poznam uh, ma magičnega trika, ki bi to omogočil. Vem, da bomo imeli uh, več primerov, več nalog, uh, manj uh, kadrov in če nam kdorkoli lahko pomaga, bomo to uh, zelo z veseljem sprejeli. Torej, pomoč, ja, podpor, podpora ja, ampak naša naloga je podpora pravosodnim organom in to naše stranke tudi cenijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Koniks. Hvala, da ste se nam pridružili. Če prav razumem, gospod Fos ne bo uh, imel še drugih pripomb, za kar sem vas zelo hvaležna, ker minister že čaka uh, na hodniku. Eh, tako da bomo kar takoj nadaljevali z naslednjo točko dnevnega reda. Okay. Dear colleagues. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Prosim vse, ki ste v dvorani, da se posedete. Obiskovalci, prav tako prosim, da se posedete, zato da bomo lahko nadaljevali. Naslednja točka na dnevnem redu eh, je, želel bi pred, pozdraviti tri ministre grškega predsedstva, gospoda Tanasiju, ki je eh, minister za pravosodje, preglednost in eh, človekove pravice, gospod eh, Mikelakis, minister za notranje zadeve in minister Dendias, minister za javni red in uh, zaščito državljanov. Torej, vsi trije ministri bodo predstavili svoje, svoja področja pristojnosti in pa tudi prednostne naloge predsedstva na tem področju in prosili bi vas tudi, da nas obvestite o svetu Džaji eh, 4. marca tega leta in pa tudi o resoluciji o eh, masovnem nadzoru evropskih državljanov. Minister, eh, generalni sekretar, eh, v veliko veselje mi je bilo, da smo doslej skupaj delali in zahvaljujem se vam tudi za sodelovanje z našim odborom in sedaj vam dajem besedo, gospod Atanasiju. Izvolite.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 kjer naj vam predstavim delo prvih treh mesecev grškega predsedstva na tem izredno občutljivem in pomembnem področju, eh, na področju svoboščin in pravosodja. Tako da vam bom predstavil naše delo na teh dosjejih, ki vas najbolj zanimajo. V prvi polovici prvega semestra smo na zasedanju sveta 3. in 4. marca eh, obvestili sodelujoče o dogovoru, ki je bil dosežen v zvezi z direktivo za um, zaščito evra in drugih valut pred uh, ponarejevanjem. To je uh, sporazum, ki bo omogočil po prvi obravnavi sprejetje zakonskega besedila. Uh, um, v Evropskem parlamentu, na to pa bo to potrdil še svet ministrov. Naše sodelovanje deluje um, temelji na um, okvirnem sporazumu um, uh, 2000 skozi 383 pravosodje in notranje zadeve. Cilj seveda je, da zaščitimo evro in druge valute pred ponarejanjem ter tudi, da zmanjšamo tveganja pri uporabi eh, teh valut in form shoppinga. Opravili smo kar nekaj raziskav na tem področju. Ravno tako smo pripravljali predloge direktiv eh, za področje pravosodja in notranjih zadev. 14. marca je svet odobril predlog direktive v zvezi s preiskovalnimi dejanji in sicer v zvezi z zamrznitvijo in zasegom izdelkov, ki izvirajo iz čezmejnega kriminalnega delovanja. v prihodnje za področje pravosodja in notranjih zadev, o čemer smo tudi razpravljali na neformalnem svetu v Atenah januarja letos, pa tudi na zasedanju Korepera. Smo 3. in 4. marca ministre za pravosodje seznanili z nekaterimi bistvenimi elementi v zvezi s zmožnostmi za delovanje eh, v prihodnosti. Ministri so poved, podali svoje stališča in svoje prednostne naloge. Predsedstvo je sprijelo stališče, da bo proučilo možnosti za napredovanje na teh področjih do naslednjega zasedanja ministrov v mesecu juniju. Splošni pristop predsedstva narekuje tudi odločitve v zvezi z poglavji 1, 4 in 5. To bo treba na tehnični ravni še pregledati. Gre za poglavja v zvezi s zaščito podatkov in eh, eh, izmenjavo informacij. Predsedstvo je potrdilo, da bo na tem področju nadaljevalo svojim delom. Tem vprašanjem smo se posvetili prvi dan zasedanja ministrov. Na to pa kar zadeva urad Evropskega tožilca. Predsedstvo je svetu posredovalo informacije o poteku dela na uh, tem zakonodajnem predlogu in povedalo, da namerava vložiti vse potrebne napore v to, da bi se delo nadaljevalo. Razprava je potekala na treh ravneh. Prvič, možnost ustanovitve um, tega organa. Um, to odločitev so sprejeli, podprli vsi ministri za pravosodje, seveda pod pogojem, da se zagotovi neodvisnost urada Evropskega tožilca. Drugič, Eh, bodoče naloge in pristojnosti urada Evropskega toživca. Ministri so eh, podali stališče, da je treba prekrške manjše vrednosti obravnavati na nacionalni ravni. In tretjič, glede same problematike, so se ministri zedinili, da je glede procesnih jamstev za osebe, ki so vključene v te postopke, torej tako žrtve kot eh, obdolžene osebe, eh, morale biti predmet obravnave na ravni strokovnjakov. Kar pa zadeva eh, mladoletne osebe, je predsedstvo seznanilo prisotne, da so trije sestanki že potekali in da so splošne smernice v zvezi s tem že postavljene. E, vendar pa v treh točkah moramo še doseči nek dogovor. Prvič e, področje uporabe, drugič pravica do odvetnika in tretjič e, zaščita Eh, osebnih podatkov in zasebnega življenja mladoletnih oseb. Tukaj nas čaka še veliko dela, pri katerih računamo na pomoč tudi drugih evropskih institucij in še zlasti Evropskega parlamenta. Eh, tako bo grško predsedstvo eh, lahko nadaljevalo z delom na tem dosjeju. Torej, nadaljne delo PNZ. Štokholmski program je izredno Eh, koristen vodič, ki bo pripomogel k vzpostavitvi eh, celostne in ambiciozne eh, perspektive Evropske unije za področje PNZ. Določi, potrditi nameravamo glavne smernice delovanja na zasedanju junija meseca. Na to neformalno srečanje ministrov za pravosodje v Atenah januarja meseca po razpravah v Koreperju in um, po zasedanju ministrov meseca marca smo zdaj v stanju predstaviti osnutek glavnih eh, idej in zamisli držav članic v zvezi s prihodnim razvojem našega delovanja. Poleg tega je sta komisija 11. marca pa tudi Evropski parlament podala svoje stališča v zvezi z umestnim pregledom izvajanja štokholmskega programa. V glavnem, eh, menimo, da bo treba nadaljevati z delom, s tem, da se da poudarek predvsem na kakovosti, bolj kot na količini dokumentov, ki jih nameravamo obravnavati. Eh, grško predsedstvo je tudi povedalo, kako namerava nadaljevati z delom do zasedanja, ki eh, je predvideno v juniju mesecu. Zakonodajni svežanj v zvezi z zaščito zasebnih podatkov Grško predsedstvo je namenilo veliko truda temu svežnju. V zadnjih dveh letih na področju PNZ ni noben drug zakonodajni svežen. Um, eh, užival toliko pozornosti. Skoraj 50 sestankov delovnih skupin se je posvetilo temu predlo zakonodajnemu predlogu. E, Evropski parlament je na svojem zasedanju 12. marca izglasoval poročilo o osnutku uredbe in direktive. E, na ravni sveta sicer napredek ni bil tako viden in to iz več razlogov, ki bi vam jih želel predstaviti. Eh, prvi zadeva sam predmet in naravo besedila, ki je bilo predloženo komisija si je izbrala uredbo, s katero bi nadomestila direktivo iz leta 1995. Zato je imela svoje razloge in vemo, da se tudi Evropski parlament strinja s tem, da bi tukaj imeli večjo harmonizacijo. Zaščita podatkov je med drugim horizontalno vprašanje, ki se dotika vseh področji živl, družbenega življenja um, in um, tudi uporaba uh, direktive iz leta 1995 se nanaša na vse, vsa družbena področja. Grško predsedstvo bi zato želelo, da bi ta zakonodajni predlog lahko napredoval, saj je zelo pomemben za pravice ljudi in za razvoj Evropske unije. Uh, Eh, na zasedanju sveta PNZ v začetku marca so države članice potrdile svojo široko podporo temu predlogu, tudi kar zadeva eh, teritorijalno porazdelitev, pa tudi kar zadeva načelo v zvezi z mednarodnimi transferi. Tukaj govorimo o petem poglavju. In s tem so potrdili to, kar je bilo že povedano na neformalnem v eh, svetu januarja v Atenah. Tudi poglavje, ki zadeva anonimizacijo ter prenosljivost eh, osebnih podatkov in eh, pravico do uporabe in obdelave teh podatkov, eh, bo proučevanje predlogov potekalo še naprej v okviru pristojne delovne skupine. ob tej priložnosti bi vam želel povedati še, da se strinjam s stališčem Evropskega parlamenta v zvezi s tem, da se novi zakonodajni okvir ne bi smel omejiti na skupek pravil, ki jih države članice sicer že imajo na voljo in jih uporabljajo. V prihodnosti bi bilo to treba razširiti tudi na druge organe Evropske unije. Gospa Reding se je zauzela za to, da bo komisija pripravila predlog v tem smislu. In uh, grško predsedstvo si prizadeva, da bi tak predlog uh, direktive bil vključen v ta svežen, kar so podprle tudi nekatere druge države. ki se zauzemajo za to, da bi se prednostno obravnavale Eh, določene naloge, ki bi omogočile čim prejšnjo obravnavo in pripravo predloga direktive. Seveda je to povezano tudi z, določeno, z določenimi političnimi izbirami, ampak nikakor se v svetu nismo spraševali o možnosti, da bi prekinili z delom na tem področju. To ni res in govorice, ki so se razširile v zvezi s tem, niso resnične. Rad bi vam povedal tudi to, da se ravno tako kot parlament pripisuje zelo veliko pozornost eh, dvem predlogom za eh, reformo zakonodaje in eh, storili bomo vse, kar je v naši moči, zato da bi tu dosegli nek napredek. Potem, kar zadeva masovni nadzor nad našimi državljani, se grško predsedstvo izraža zaskrbljenost eh, nad temi programi Združenih držav, zaradi katerih naj bi bili podatki evropskih državljanov eh, pod njihovim nadzorom kar nas seveda skrbi. Poznamo stališče odbora Libe, svet, države članice, Evropska komisija pa so skupaj z Združenimi državami sicer vzpostavili delovno skupino, ki se bo ukvarjala z vprašanjem zaščite podatkov in ki bo morala proučiti zakonodajni okvir za različne dejavnosti nadzora s strani Združenih narodov, nad, eh, Združenih držav nad eh, državljani Evropske unije. 27. novembra 2014 je ta delovna skupina pripravila že svoje poročilo. Izrazili smo tudi zaupanje v delovanje sistema za izmenjavo podatkov med Združenimi državami in Evropsko unijo. To delo je bilo precej eh, zahtevno in zato se zahvaljujem poročevalcu gospodu Morajšu in eh, poročevalcem v senci, ki jim je uspelo doseči primerno ravnovesje pri pripravi tega predloga. v zvezi s tem, kar imenujemo HBA Scorpus digitalne narave evropskih podatkov. Zaščito digitalnih podatkov je treba zagotoviti, zato da jih ne bi zlorabljali sploh kriminalne združbe, pa tudi drugi organi. No, Številna priporočila so bila podana še preden smo v svetu razpravljali o elementih poročila Morajš. Kar pa zadeva okvirni sporazum za Združenimi državami Amerike, je ta v pristojnosti Evropske komisije. Slednja mora tu reagirati in doseči nek napredek v pogovorih z združenimi državami. In komisija uh, je svoje sporočilo v zvezi s tem že pripravila. Grško predsedstvo je zadovoljno z tem dialogom, ki je potekal na ravni sveta, na zelo demokratični ravni in ki je potekal na obeh straneh Atlantika. Upoštevali smo priporočila skupine za pregled tehnologij, ki se uporabljajo in v zvezi s tem se strinjam z gospodom Zuckerbergom, da je treba hitreje posodabljati podatke. Vsi državljani in drugi prebivalci Evropske unije so povsem upravičeno eh, izrazili svojo zaskrbljenost v zvezi s tem. Ampak Združene države so naš najbližji zaveznik in tudi oni imajo pravico, da skušajo zagotoviti zaščito za svoje prebivalstvo pred terorističnimi ali drugimi napadi. Zato menimo, da je treba zagotoviti enak način obravnave državljanov Evropske unije ter Združenih držav, treba je zagotoviti isto spoštovanje zasebnosti in zasebnih podatkov in tudi okrepiti Eh, način zbiranja podatkov, predvsem ukrepiti zanesljivost eh, tega načina. Vem, da sem nekoliko predolg skušal, bom nekoliko skrajšati svoj prispevek. No, in če se vrnem k ustanovitvi Urada Evropskega toživca, o tem razpravljamo že od septembra 2014 in razprave so zelo um, učinkovite. Gre za zelo kompleksno vprašanje s političnimi in drugimi eh, vidiki, kar zadeva samo strukturo in pristojnosti, se pojavljajo številna vprašanja, tudi glede procesnih jamstev se pojavljajo številni elementi in grško predsedstvo eh, proučuje predlog komisije ter eh, bo skušalo upoštevati vse te elemente pri vsebinski razpravi na ravni sveta. Naj se zdaj še vrnem k vprašanju boja proti korupciji. Svet pozdravlja poročilo Evropske komisije o boju proti korupciji. To je izredno mm, pomemben inštrument, na podlagi katerega lahko boj proti korupciji um, bolje uresničimo ter spodbudimo eh, zdrave in konkretne modele tega boja v državah Evropske unije. Skupina za boj proti korupciji, skupina Greko, bo lahko okrepila svoje dejavnosti. Dejstvo je, da gre pri tem za prioritetno vprašanje in upamo, da bo tudi komisija pospešila svoje delo. Potem smo že govorili o procesnih jamstvih za otroke, ne bi vas rad preveč utrujal s tem. Ehm, zdaj pa še k eh, vprašanju vladavine prava. Svet PNZ je že junija 2013 eh, podal svoje mnenje v sklepih in sicer, da bo treba eh, zagnati razpravo v zvezi s pogodbo ter o vzpostavitvi primirne metode za sodelovanje in pripraviti študije o tem področju. Vsi vemo, kako pomembno je sodelovanje na civilno-pravnem področju. Eh, med državami Evropske unije. Tudi vi ste veliko prispevali k temu, da smo to lahko vzpostavili in da smo vzpostavili pravno varstvo, eh, pravno varnost za evropske državljane, pri, eh, ki uresničujejo svoje pravice do prostega gibanja in vse druge pravice v zvezi z dostopom do sodišč in tako naprej. grško predsedstvo je na svetu lahko eh, že podalo obvestilo o doseženem sporazumu in to nas veseli. Tudi o dogovoru o zamrznitvi bančnih računov, ki je bil dosežen. Vemo, da je februarja 2014 odbor Juri prejel končno verzijo besedila predloga uredbe, s katero se spreminja uredba 1215 iz leta 2012 v zvezi s priznavanjem um, odločb na civilnem in poslovnem področju. Gre za uredbo Brusel 1. Predsedstvo je pripravilo informacije v zvezi s potekom dela na predlogu direktive o postopkih eh, v primeru insolventnosti. Poleg tega je predsedstvo predstavilo tudi metode v zvezi z mm, tabelo rezultatov, scoreboard. ter podatke o uh, sistemih za zagotavljanje pravnega um, in procesnega varstva na civilnem področju v državah članicah. Grško predsedstvo je spremljalo potek dela na teh dosjejih in na ravni sveta bomo nadaljevali s podrobno proučitvijo priloge predloga na podlagi sklepov sveta iz junija 2012. In za konec bi vam rad omenil še to tabelo rezultatov za področje pravosodja, tako imenovani scoreboard. Pravilno delovanje pravosodja je izrednega pomena na svet, zasedanju sveta meseca marca smo sprijeli predlog sklepa, ki ga je pripravilo grško predsedstvo in ki zadeva pravosodje na civilnem in eh, komercialnem področju. Države članice so postavile svoje vprašanja v zvezi z metodami za ocenjevanje različnih Eh, nacionalnih pravosodnih sistemov in tako smo 17. a ja še to naj povem, da je 17. marca komisija objavila rezultate v zvezi s tem. Naj samo še omenim protokol 36. člen, v katerem je predvideno petletno obdobje kot prehodno obdobje, ki se bo izteklo novembra 2014. Od takrat naprej se ne bodo več uporabljale dosedanje določbe v zvezi z desetim členom, ki omogoča Združenemu kraljestvu, da ne uporablja pristopnosti pristojnosti Evropske komisije in Evropskega sodišča. Veste, da je Združeno kraljestvo izrazilo svojo namero v zvezi s tem in zdaj se bo Združeno kraljestvo lahko odločilo, da bi spet eh, sodelovalo pri teh aktih. Skupina prijateljstva predsedstva se je sestala zato, da bi mm, proučila posledice Eh, zaključka tega prehodnega obdobja. To zadeva tudi akte, ki so poprej spadali v tretji stebr, ter druge specifične akte povezane z izjavo Um, Združenega kraljestva, da zanje odločitve uh, Evropskega sodišča in Evropske komisije ne, naj ne bi več bile zavezujoče od 1. decembra 2014 naprej. Uh, seveda se tu pojavlja še cela vrsta drugih pomembnih vprašanj in uh, upam, da bom na vaša konkretna vprašanja lahko tudi odgovoril. Hvala za pozornost in seveda vam želim tudi veliko uspeha na bližnjih evropskih volitvah. Liz. Hvala lepa. Grčija je prevzela predsedovanje svetu Evropske unije v zelo kritičnem obdobju finančne krize, ki je prizadela veliko držav članic. Ta je ustvarila povsem novo situacijo na gospodarskem in političnem področju. Socialna kohezija je zelo pomemben cilj, istočasno pa države članice, ki so na zunanjih mejah Evropske unije, pa eh, so podvržene velikim migracijskim pritiskom. Evropska, Evropa je v prehodnem obdobju in eh, ko se približujemo koncu tega zakonodajnega obdobja meseca maja, Moramo upoštevati tudi to, da bomo leta 2014 prišli tudi do konca eh, tretjega večletnega programa na področju pravosodja in notranjih zadev in eh, grško predsedstvo si prizadeva za vzpostavitev strateških smernic, eh, zato da bodo te lahko na Evropskem svetu junija letos sprejete razprave na neformalnih eh, srečanjih in neformalnem svetu ministrov v Atenah so bile že zelo pomembne in eh, predsednik vašega odbora je tu predstavil tudi stališče odbora in to so bile razprave, ki so bile zelo konstruktivne. Svet eh, je že naredil korak naprej in je tudi že prejel predlog Evropske komisije, ki ga proučujemo. Torej gre za predlog, ki ga je komisija sprejela 11. marca letos. Mislim, da bo ta celotni postopek prispeval k temu, da bomo lahko oblikovali strateške smernice, ki jih bo Evropski svet eh, junija 2014 lahko tudi sprejel. Istočasno, ko si pogledamo situacijo na področju zakonitega priseljevanja, bi se eh, vrnil k vprašanju, ki smo ga obravnavali že januarja. In sicer najprej bi povedal to, da je grško predsedstvo zelo hvaležno svetu in parlamentu za sporazum eh, glede eh, direktive o sezonskem delu. Ta direktiva je zelo pomembna, kajti to je prvi evropski zakonodajni akt, ki obravnava državljane tretjih držav, eh, ki so eh, delavci, nekvalificirani delavci v Evropi. Želel bi se zahvaliti poročevalcu, gospodu Morajsu, pa tudi poročevalcem iz eh, odbora za zaposlovanje, gospa Konferacija in Cirkus. Grško predsedstvo in tudi sam bi se rad zahvalil za delo, ki smo ga skupaj opravili na področju osnutka direktive v zvezi z transferji med podjetji. Kot veste, imamo eh, harmonizacijo za državljane tretjih držav, ki eh, so predmet teh eh, transferjev med posameznimi podjetji. To je zelo pomembno za trg dela v naših državah. Na ta način smo vzpostavili uh, zakonodajni okvir, ki bo preprečeval izkoriščanje teh ljudi, istočasno pa tudi ne bomo opogumljali prihoda nekvalifici nekvalificiranih delavcev. Na ta način bo EU bolj privlačna za transferje med podjetji, istočasno pa bomo lahko tudi s tem prispevali k gospodarski rasti in konkurenčnosti Evropske unije. To je bil rezultat zelo trdega dela vseh deležnikov in naj povem, da gre tu za resnično uravnotežen dokument, ki nudi jamstva, ki jih ti delavci potrebujejo. Rad bi omenil še nekaj reči, ki se nanašajo na določene skrbi, ki so jih izrazili nekateri člani Evropskega parlamenta, zlasti člani odbora za zaposlovanje. Tu bi želel povdariti, da ta kompromis, je uravnotežen in povedal bi tudi to, da se dejansko od, odziva na vse izražene dvome in to v veliki meri. Če ta kompromis ne bo sprejet, če ga parlament na plenarnem zasedanju ne bo potrdil, potem bomo imeli nekatere težave. Ta uh, sporazum je rezultat zelo trdega pogajanja in kompromisov in to je eh, največ, kar lahko države sprejmejo in to se ne bo spremenilo, tudi če gremo v postopek drugega branja. Zato si predsedstvo zelo prizadeva in upa, da bo plenarno zasedanje aprila potrdilo ta sporazum, ki je bil dosežen. Zelo bi se zahvalil eh, tudi gospodu Jakulinu, ki je bil poročevalec eh, v odboru za njegovo zelo trdo delo in dobro sodelovanje z predsedstvom pri dosegu tega kompromisa. Kar se tiče direktive o raziskavah in študentih, tu helensko predsedstvo nadaljuje eh, z zelo dinamičnim korakom. Torej, tu gre za razprave, ki so se začele že med eh, irskim eh, predsedstvom. Imeli smo zelo veliko število sestankov v svetu in želeli bi to čim prej zaključiti. Delamo na tem, da bi lahko pripravili stališča držav članic in sveta, ki bi bila kar se da jasna glede odprtih vprašanj. Ta se nanašajo na področje uporabe direktive, na člene, ki se nanašajo na enako obravnavo, pa tudi členi, ki obravnavajo mobilnost, kar predstavlja dodano vrednost eh, tega zakonskega besedila. Na koncu bi se želel zahvaliti eh, tudi eh, gospod gospe poročevalki tega odbora Ciciliji za zelo trdo delo, ki ga je sama opravila in rezultate tega dela tudi vidimo. In ne nazadnje bi vas želel obvestiti v zvezi z zelo pomembnim razvojem dogodkov v zadnjem obdobju. Gre za pomemben ukrep, ki se navezuje na upravljanje z priseljevanjem. o katerem smo se dogovorili ob robu sveta ministrov za notranje zadeve. Evropska unija in države članice so podpisale sporazum v zvezi z migracijami s Tunizijo in v tem sporazumu je, eh, so določeni ukrepi v zvezi z državami izvora priseljencev sredozemsko območje je zelo pomembno za politično in gospodarsko sodelovanje eh, z Evropsko unijo in predsedstvo si prizadeva še za boljši dialog z drugimi tretjimi državami na področju priseljevanja. In še na koncu svet eh, po oceni Evropske komisije sedaj pripravlja sklepe sveta v zvezi z priseljevanjem in mobilnostjo. In kot eh, vemo, se približuje evropske volitve in zato bi želel uh, uspeh tistim, ki boste tokrat ponovno kandidati. Hvala lepa, gospod Michelakis. Sedaj pa dajem besedo gospodu Georgiadisu. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani poslanci, najprej bi se zahvalil Evropskemu parlamentu v imenu grškega predsedstva za vse napore, eh, ki ste jih uložili v eh, končno različico večletnega eh, finančnega načrta na področju pravosodja in notranjih zadev. In svet bo 14. aprila te štiri uredbe tudi sprejel na svetu ministrov. Kot veste, dejstvo, da imamo sedaj to vzdušje neodločenosti in uh, to v neposrednji bližini Evropske unije in tudi vprašanja, ki so povezane z varnostjo, nas zelo skrbijo in veste, da, je, da to še zlasti prizadeva uh, sosednje uh, države. Poleg tega smo priča tudi velikim notranjim težavam v nekaterih državah. Uh, veste, da imamo uh, zelo visoko raven brezposelnosti in da še vedno vlada recesija v nekaterih državah in zato bi si še posebej prizadevali za sodelovanje s skupnim evropskim sistemom za azil in zlasti za tiste ukrepe, ki si prizadevajo za večjo solidarnost med državami članicami. Zlasti to velja za tiste države, ki so pod eh, posebnim pritiskom zaradi svoje geografske lokacije in pa tudi za sodelovanje med EU in mednarodnimi organizacijami. Že uporabljamo zakonodajni predlog glede minimalnih standardov za azil, eh, direktive, ki to urejajo, torej direktiva za eh, postopek azila, dvojne uredbe na tem področju in tako dalje. Prizadevamo si, da bi podčrtali pozitivne vidike globalnega upravljanja z migracijskimi tokovi. Kar se tiče popolnega obvladovanja in upravljanja z mejami, tu imamo svežen, ki se imenuje pametne meje in ki vključuje tudi predloge za uredbe. Zelo trdo smo že delali na tem področju in končali smo s prvim branjem v pristojnih delovnih skupinah sveta. Ob upoštevanju dejstva, da dva eh, sistema, ki ju predvideva ta uredba, pomenita, da bosta Evropska unija in pa zadevne države članice morale zelo veliko investirati v te sisteme in eh, to pomeni tudi, da bomo morali obravnavati tehnične, zakonodajne in finančne eh, vidike eh, teh sistemov, če bomo želeli nadaljevati uspešno z pogajanji. Koreper je februarja 2014 obravnaval predlog komisije in razpravljal o tem, če morda obstaja kakšne možnosti za rešitve. To bo najprej pomenilo pripravo študije in na to pilotnega projekta, s katerim bo eh, do ocenjeni rezultati eh, te študije. Komisija že dela v tej smeri in eh, države članice, ki že imajo pomembne izkušnje na tem področju, tudi pri tem sodelujejo. Namen je ta, da se so zakonodajalca do srede leta 2016 strinjata v zvezi s temi uredbami. Še druga prednostna naloga, tako za Evropski parlament, kot tudi za svet, pa je predlog uredbe za nadzorovanje zunanjih eh, meja na morju, kar bo zagotavljal Frontex. Želel bi povedati to, da grško predsedstvo je zelo zadovoljno s tem, da svet in Evropski parlament, da sta februarja meseca dosegla sporazum in to je zelo, zelo pozdravljamo, to je pomembno, kajti na ta način bo lahko uredba sprejeta pred koncem tega mandata in na ta način bomo resnično veliko prispevali k učinkovitemu upravljanju meja na morju za države članice. Istočasno bomo lahko pomagali tudi tistim državam članicam, ki zaradi svoje geografske lege nosijo eh, največji del bremena eh, nadzora teh zunanjih meja. Kar se tiče eh, zakonitega priseljevanja, bi želel povedati, da svet pravosodje notranje zadeve, ki se je odvijal 3. in 4. marca, nas je obvestil o nekaterih dejavnostih, ki so tudi opisane v sporočilu. Gre zlasti za dejavnosti um, delovne skupine za sredozemlje. In uh, v kateri sodelujejo vse, vsi zadevni eh, deležniki, tudi EU, eh, države članice in tako dalje. Torej, vsi ti akteri pač eh, izvajajo svoje naloge in na svetu junija bo Evropska komisija pripravila novo sporočilo glede vizumov. Zopet eh, zahvaljujoč zelo dobremu sodelovanju z Evropskim parlamentom smo dosegli sporazum že pri prvem branju. In sicer gre za predlog spremembe uredbe 539 skozi 2001, kar pomeni, da bomo odpravili um, vi, zahteve vizume za 16 eh, držav, karibskih držav, pa tudi za Kolumbijo, Peru in uh, Združene arabske emirate. Ko bo ta uredba sprejeta v svetu in uh, ko bo predsednik Evropskega parlamenta to podpisal, potem bo uredba objavljena v uradnem listu in stopila v veljavo z mesecem junija glede Devije. Tu bi eh, povedal to, da je eh, svet 14. Eh, marca sprejel to, ta osnutek uredbe, ki bo sprejeta 3. aprila in stopila v veljavo 23. aprila. Torej, to priča o odličnem sodelovanju med parlamentom in svetom in rezultat je tudi z političnega vidika zelo pomemben. Do Pred koncem aprila bodo moldavski državljani lahko potovali eh, po območju Schengen brez vizuma. Komisija eh, je tudi začela z dialogi s tretjimi državami z namenom, da bi postopoma odpravili vizume. Tu bi želel podariti dvoje. Najprej moramo videti, kaj lahko naredimo za liberalizacijo vizumskega režima z Ukrajino in če lahko ta postopek pospešimo. In prav tako bomo morali biti tudi zelo jasni, da sankcije proti Rusiji, govorim o prepovedi potovanj, se navezujejo z nekaterimi uradnimi osebami in ne z navadnimi ruskimi državljani. In seveda še manj z ruskim prebivalstvom nasploh. Še nekaj, kar je treba omeniti pri vprašanju vizumov, je to, da Evropska komisija eh, sedaj promovira eh, tudi eh, dve, dva predloga in sicer za področje vizumov, kot rečeno, za Turing vizume in še nekaj. Torej, glede predloga za poenostavljen nadzor zunanjih meja, torej to pomeni, da bosta eh, Hrvaška, Romunija, eh, Bolgarija in druge države te skupine eh, sprejele vizume izdane v drugih državah članicah za kratko obdobje bivanja oziroma tranzit preko njihovih območij. To bo sprejeto na svetu meseca aprila in pričakujemo tudi objavo v uradnem listu meseca junija. Želel bi vas obvestiti tudi to, da se tudi eh, VIS eh, dobro razvija in da bomo te razprave v svetu kmalo končali. Določili bomo tudi uh, časovnico za področja 18 do 23 eh, na osnovi predloga kompromisa grškega predsedstva. To vključuje tudi tretje države z, števi, z velikim številom vizumov, kot so Rusija, Kitajska, Indija in Pakistan, ki je država, ki predstavlja veliko tveganje za nezakonito priseljevanje. Glede vprašanja policijskega sodelovanja v kazenskih zadevah, tu imamo tudi dva zakonodajna predloga in sicer eh, predlog eh, uredbe Europol in pa predlog eh, uredbe za uh, transfer Sipola. Torej, um, nadgradnja Europola, kot smo že omenili, je zelo pomemben svežen za helensko predsedstvo in to je tudi predvideno v Lizbonski pogodbi. Veste, da razprave v relevantnih uh, skupinah uh, so predvidene za uh, se bodo zaključile junija 2000, oziroma so se začele junija 2013 in potekajo eh, še vedno. Dosegli smo tudi določene utepljive rezultate. 25. aprila bo odbor stalnih eh, predstavnikov tudi obvešen o, o napredku na tem področju. Kar se nas tiče, bomo naredili vse, kar je v naših močeh, da bomo Eh, ta svežen čim bolj spodbudili še do konca našega predsedstva. Še nekaj besed o Evropski policijski akademiji Cipol. Svet je 3. marca razpravljal o tem vprašanju in skoraj vse države članice so se strinjale, da potrebujemo reformo zakonodajne osnove Cipola zato da lahko upoštevamo spremembe, ki jih prinaša Lizbonska pogodba. Posledično svet in pa Evropski parlament sta prosila Evropsko komisijo, da pripravi eh, predlog čim prej. Kar se tiče eh, prenos sedeža Cipola, bi povedal to, da eh, smo še posebej zadovoljni, da so eh, trialoge privedli do sporazuma in da je Libe odbor eh, ta predlog tudi potrdil. Upam, da bo eh, na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 16. aprila to tudi sprejeto. Ne bom uh, omenil še drugih um, področji na področju um, pravosodja in notranjih zadev, kar se tiče akcijskega načrta EU uh, za boj proti migracijskim uh, pritiskom in pa strateškemu odzivu. Tu bi želel povedati samo nekaj besed. Ta akcijski načrt uh, je uh, podprl uh, svet PNZ na sestanku 26. in 27. aprila 2012 eh, v času danskega predsedovanja in eh, to je bil dokument, ki ga je treba uh, pač občasno ažurirati v obdobju vsakega predsedovanja. Sedaj imamo že četrti polletni, polletno ažuriranje in uh, to bomo tudi sedaj uskladili z drugimi. Uh, dejavnostmi, ki so predvidene znotraj um, te uh, skupine za sredozemlje. Glede te skupine za sredozemlje, ki ji grško predsedstvo pripisuje zelo veliko pomembnost, smo se odločili, da bomo to vključili tudi na, odrema smo vključili na dnevni red um, uh, sveta PNZ marca 2014 in na tem eh, srečanju nas je komisija obvestila tudi o eh, izvedbi 37 eh, dejavnosti, ki so omenjeni v tem sporočilu. Poleg tega svet tudi poziva vse zainteresirane akterje, torej države članice, mednarodne organizacije in podobno da še naprej promovirajo to dejavnost. In ne nazadnje, grško predsedstvo želi uh, to eh, vprašanje eh, ohraniti na dnevnem redu in v ospredju eh, na dnevnem redu in pri prednostih nalogah sveta penzi, zato ker se priseljevanje v sredozemlju ni izboljšalo in število ljudi, ki tvegajo življenja zlasti v zimskem času, je zelo visoko. Komisija bo svet eh, ponovno obvestila v zvezi s tem vprašanju na eh, svetu pravosodje in notranje zadeve 5. in 6. junija 2014. Spoštovani poslanci, za tiste med vami, ki eh, ste torej še enkrat kandidati, vam želim veliko uspeha na volitvah in veliko uspeha tudi pri delu vašega odbora. Najlepša hvala za dobre želje. Hvala lepa eh, vsem trim ministrom za vaše delo, za vaš trud, za vašo predanost. Hvala lepa grškemu predsedstvu. Mi smo sedaj eh, ob koncu tega mandata v Evropskem parlamentu, to je res in vsi potrebujemo veliko sreče. Hvala za dobre želje. Eh, sedaj odpiram razpravo, vidim tu gospoda Fosa, prosim. Imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Hvala lepa tudi ministrom za razlake v zvezi z različnimi točkami. Vse je seveda tudi eh, v kontekstu volitev. Imam nekaj vprašanj v zvezi z NSA in varstvom podatkov. Eh, rad bi prikazal tudi stališče ELS. Eh, morda smo tudi v parlamentu stvari nekoliko drugače gledali. No, kar pa je pomembno v poročilu Moraz v zvezi z NSA je naslednje. V ospredju je tehnološka neodvisnost. Eh, transatlantsko sodelovanje ne moremo nekako spraviti v smer, ki nam je všeč, saj signala nimamo za to in dokler se tam ne moremo opirati na skupne standarde, na skupne standarde z ameriškimi partnerji, bo pač potrebno, da gremo po lastni evropski eh, poti. Če nam je naša zasebnost pomembna, bi morali pač iti po tej poti, sicer pa eh, verjetno ne bomo imeli eh, možnosti, da garantiramo zasebnost našim državljanom in državljankam in zaradi tega bi se morali pač eh, eh bolj ukvarjati stvarmi, ki smo jih zapisali v poročilu Moraes. V nekaterih eh, točkah eh, pa se strinjam, naprimer, eh, mehanizem varnega prestana seveda tudi vpliva na podjetja iz Evrope, vendar ne vem, če sledimo samo komisiji in njenim priporočilom, eh, verjetno ne bomo kos eh, vprašanjem zasebnosti. In to pomeni, da potrebujemo lastne standarde, lastni nadzor kaj ti sicer bodo stvari tekle pač eh, naprej, kot so bile do sedaj. Potem vprašanje TFTP-ja. Eh, ta sporazum je pomemben, čeprav je večina parlamenta rekla, da ga moramo uh, uh, odpraviti, po mojem mnenju namreč to nima nobene zveze z množično špionažo. E, torej, e, američani zaprosijo za nek podatek in mi ne dajemo nič več kot to, kar so e, zaprosili. To ni množično vohunjenje, to je nekaj v ravnovesju In po mojem mnenju bi bila napačna pot, da to povsem eh, odpravimo. Eh, ravno po tej poti bi morali iti z ameriškimi partnerji in ne obratno. Potem pa še nekaj v zvezi z direktivo. Občutek imam, da je poročilo, ki smo ga imeli tu v Evropskem parlamentu, eh, preširoko, eh, da bi to lahko praktično uporabila policija in sodstvo. Torej, treba si je ogledati eh, praktično delo in pri policiji in pri pravosodju bi morali na novo zaposliti ljudi, ki se ukvarjajo z varstvom podatkom ali pa bi se dosedanje policijsko in pravosodno delo spremenilo samo v delo v zvezi z varstvom podatkov, oboje pa ne gre. Torej, poskušal sem stvari uh, uh, predstaviti iz transkarskega vidika, z vidika ELS, ker smo pač mi bili proti uh, tej direktivi. Torej, uh, To sem vam hotel eh, razložiti in dobro bi bilo, če bi bili previdni eh, pri teh vprašanjih, eh, s, tudi praktično usmerjeni. Eh, Eh, kar pa zadeva poročilo o NSE, tu se sprašujemo, ali lahko v prihodnje garantiramo zasebnost, da ali ne, eh, kaj torej, če stvari tečejo naprej in ne uresničimo priporočenih ukrepov. Hvala lepa. Prosili ste za besedo. Prosim, eh, minister za. Uh, pravosodje je omenil Evropski habeus corpus oziroma habeus corpus eh, ZDA, torej ne vem, ali ima Evropska unija nekaj takega. Eh, Vsakeč se človek nekaj novega nauči in govorili ste tudi o zlorabi pravic pri državnih eh, organih. Ali ste pač zbrali predloge in primere, da se to dogaja v evropskih državah? Potem pa Eh, rekli ste, da ste govorili oziroma boste govorili z eh, komisijo o vladavini prava. Ali imate kakšne primere sodnih procesov v državah članicah? Eh, zelo pomembno je, seveda ne želimo, da bi državni organi zlorabljali pravice državljanov in podobno. Torej, vesel sem, da je predsedstvo, ki prihaja iz Sibelke demokracije, iz tega mnenja kot jaz. Hvala. Želijo še drugi poslanci zastaviti vprašanja, sedaj je prava priložnost. Če ne, eh, prosim za ministre, ministre za odgovore. In sicer po vrstnem redu.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 poro, uh, preučilo. Kar pa zadeva poročilo Morajs, o tem še nismo razpravljali v svetu. Mi še čakamo na novi parlament in uh, na to, da oni izpostavijo to vprašanje. Delo v zvezi z osebnimi podatki teče naprej. In tu se bo upoštevalo tudi poročilo Moraes in tudi vaše pripombe, ki odražajo skrbi večine evropskih državljanov ali pa celo vseh. Potem pa drugo vprašanje. Seveda bi morali zaščititi vladavino prava. Ne želim odgovarjati na vprašanje, ali vem za kako državo članico in tako naprej. Eh, vendar vladavina prava in ločevanje različnih vej oblasti je nekaj, kar se je začelo v moji državi in zelo ponosen sem na to vendar v nekaterih državah je ena veja oblasti prekoračila svoja pooblastila in je posegla v drugo vejo oblasti. Ne bi navajal konkretnih predlogov, eh, vendar zavedate se, da izvršna oblast ne sme posegati v sodstvo in eh, delo sodstva. um, reforme sodstva niso mogoče brez ustreznih posvetovanj in reforme ustave. Uh, vse to je del širšega vprašanja vladavine prava in uh, mi imamo seveda tudi scoreboarde, preglednice in seveda uh, želimo okrepiti Eh, vladavino prava v vseh državah članicah. Hvala lepa. Sedaj pa gospod minister Mikelakis. Uh, v tem primeru hvala lepa. Mislim, da smo pravzaprav imeli zelo obsežno prezentacijo trije ministri so tu pospremili konec našega mandata. Eh, hvala lepa grškemu predsedstvu. In mislim, da moramo z delom nadaljevati ob 17.20. To je zadnja točka na našem dnevnem redu. To je delegacija odbora Libe na Finskem vendar mislim, da poslanci še niso tu, ki so pristojni za to predstavitev in zaradi tega predlagam, da za pet minut prekinemo sejo. Hvala. shall we go? Yes. Please. Bomo nadaljevali. Dobro. Kaj imamo tukaj? Eh, delegacija Live na Finskem o pametnih mejah. Eh, tu gre potem pa še za poročilo agencije EU-LISA o tehničnem delovanju VIS, vključno z varnostjo v skladu s členom 53 uredbe VIS, ki pokriva obdobje od 11. oktobra 2011 do 31. augusta 2013. To je skupna razprava. Se pravi, tu gre torej za delegacijo odbora Libe na Finsko in poročilo VIS. Predstavitev bo opravil gospod Garkov. Najprej pa gospa Somer. Eh, vodja delegacije na Finskem, na to pa gospod eh, Garkov, dobrodošli. Eh, to je izvršni direktor Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov EULISA. Eh, hvala lepa. Kratko poročilo o potovanju naše delegacije na Finsko. Eh, mi smo se tja odpeljali neposredno pred Božičem, ko so vsi drugi že bili na dopustu. Eh, tu je potekalo v kontekstu zakonodajnih predlogov v zvezi s svežnjom o pametnih mejah. Tu gre za zelo tehničen dosje in tu je seveda zelo pomembno, da dobimo neko zelo jasno eh, sliko eh, o situaciji. Predtem eh, smo bili že v, na letališču Šipol in tam je situacija posem drugačna. Potem pa smo potovali še na Finsko. Hvala lepa kolegi Torvalcu, ki je to predlagal in skoraj da ustrajal na tem eh, potovanju, kajti. Eh, postopki na kopenskih mejah so seveda nekaj posem drugačnega kot na zračnih mejah. Eh, že predtem smo se dogovorili, da so potrebne eh, dodatne razprave informacije za realizacijo novih sistemov. Eh, komisija je tu naročila študijo in rezultati naj bi bili na voljo septembra letos. Razprava o tem pa je potep potekala januarja v odboru. V uh, fokusu potovanja uh, je bilo preučiti, kakšni so izzivi kopenske meje z Rusijo in nacionalni uh, viz Finske uh, smo si hoteli ogledati in uh, zlasti kopenske meje so izziv. Uh, bilo je pomembno, da si ogledamo sedanjo situacijo na Finskem, da dobimo v pogled nad eh, tem, kako bi eh, vplivali zakonodajni predlogi na kopensko mejo. Zanimali so nas seveda tudi nacionalni sistemi in kje so potrebne izboljšave oziroma kako finski organi gledajo na skupni evropski sistem. Situacija na finskem je naslednja. Vse več je prestopov meje med letoma 2005 in 2012 se je število eh, premikov na meji podvojilo eh, z šest na dvanajst milijonov in to seveda tudi kaže da je pomembno da najdemo neko evropsko rešitev kajti finska seveda ni edina država z zunanjo mejo evropske unije in zaradi tega je tudi smiselno da najdemo nek skupni sistem ravno nasprotno če ne bi dobili skupnega evropskega sistema bi bilo vse ostalo tudi eh, nesmiselno to nam je bilo vsem jasno na tem eh, potovanju želim izpostaviti, da smo dobili zelo dober upogled. Potovanje je bilo odlično pripravljeno, nikoli nisem doživela tako dobro pripravljenega potovanja in sicer z obeh strani. E, gospe Huber iz sekretarijata se želim zahvaliti, saj se je zelo angažirala in hvala lepa tudi finski strani, ki je vse odlično pripravila in tudi eh, na terenu je bilo vse zelo dobro organizirano in imeli smo dobre sogovornike, lahko smo zastavili vsako vprašanje. Tu je dejansko bilo potovanje eh, delegacije, ki se je splačalo. Naš vtis eh, je bil, da bi se eh, splačalo poenostaviti eh, prehod meje eh, potrebne so dodatne informacije, eh, tudi iz eh, informacijskih sistemov. In eh, slišali smo pa tudi kritiko glede priprave podatkov, pa tudi kako je z prstnimi otisi. Hramba teh otisov je morda prekratka Eh, mi moramo od samega začetka imeti dober sistem, to menim jaz in meni tudi finska stran, morda pa tega ne menijo vse politične skupine v tem parlamentu, o tem bomo prav gotovo imeli še nekaj razprav in eh, v delegaciji so bile zastopane vse politične eh, skupine in prav gotovo bodo lahko člani delegacije lahko dali dober input za. Eh, nadaljna dela eh, v zvezi z evropskim sistemom. Hvala lepa, gospa Somar, za vaše poročilo. Sedaj pa eh, poslanke in poslanci, želite to komentirati, gospod Tovald. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi za prijazne besede gospe Somar. Mislim, da je treba dejansko izreči eh, veliko zahvalo sekretarijatu za odlično pripravo, za poročilo, za potovanje. Ko govorimo o finsko-ruski meji, se moramo zavedati, da gre tudi za uh, kulturno mejo posebne vrste. Če si, na primer, gledamo uh, seznam uh, Eh, držav z malo korupcije, potem je Finska na prvih mestih vedno, eh, Rusija pa na mestu 127, se pravi, da tudi na področju korupcije gre za zelo različni državi. In pri potnih listih eh, se tu pojavljajo seveda posebni problemi. Zlasti seveda tudi, ko uh, govorimo o zunanjih mejah. Mislim, da je bilo zelo pomembno, da smo zbrali informacije in da smo dobili nekaj uh, uh, inputa iz držav članic o tem, kako bi lahko deloval svežen pametnih meja. To je seveda tudi uh, zelo pomembno, ker če dalje več ljudi prehaja meje in stvari morajo biti čim bolj tekoče in nemotene. E, torej vse večje število prehodov na zunanjih meja e, je seveda tudi odvisno od dogodkov, ta številka lahko um, niha. Vendar uh, ugotovitve delegacije so zelo jasne. Uh, Eh, zaradi vse večje mobilnosti je upravljanje meja eh, težavno in težavno je izvajati šengenski eh, zakonik. Infrastruktura na mejah je zastarela, ne dopušča prožnosti in tako naj bi bilo tudi produktivno delo. Eh, torej, to, kar se sedaj dela, ni produktivno. To je način dela zadnjih 20-30 let. Eh, to ni sedaj finsko vprašanje, to je vprašanje Evropske unije. Mi obravnavamo vse zunanje meje in ne samo meje ene države članice. Evropske organi morajo sodelovati pri upravljanju eh, zunanjih meja, zato da zagotovijo varnost. Eh, svojih državljanov in nacionalni ukrepi tu ne zadoščajo. Mi stalno izboljšujemo območje sprostega gibanja in eh, to je seveda zelo velik dosežek in mi moramo iti naprej eh, po tej poti. Seveda bo pa to spodbudilo nastanek mnogih novih izzivov. Torej, mislim, da Mm, eh, smo eh, lahko prepričani, da moramo za prihodnost narediti nekaj bolj radikalnega, kot to počnemo sedaj. Hvala lepa, gospod eh, Torvalc. Še kdo? Ne. Gospod Garkov. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa torej za povabilo, da predstavimo to poročilo. To spada tudi med. Eh, obveznosti naše agencije. Eh, upravni odbor agencije je februarja sprejel to poročilo in to predložil 7. marca Evropskemu parlamentu. Treba je spostaviti dejstvo, da poročilo ni proizvod zgolj dela agencije, temveč je nastalo eh, v sodelovanju z državami članicami, kajti države članice so tiste, ki lahko zberejo podatke in dajo tudi številke, ki jih potrebujemo za to naše poročilo. E, izsledki tega poročila so naslednji. Prvič, e, poročilo dokazuje, da po dveh letih e, eksperimentiranja in uporabe VIS dejansko izpolnjuje svoje naloge in izpolnjuje cilje skupne vizumske politike in izboljšuje eh, migracijsko politiko in politiko upravljanja meja. 4,3 milijone prošen eh, smo eh, dobili za vizume, izdali smo 3,6 milijona vizumov in Eh, to smo lahko dosegli samo zaradi dobrega sodelovanja med državami članicami in Evropsko komisijo, ki je odgovorna eh, ki je bila odgovorna za sistem do 1. decembra 2012, poznaje pa za EU LISO. Eh, tu imamo pač varno povezavo med centralo in državami članicami. Tu smo lahko zadovoljni z delovanjem sistema in vse je v skladu z nivojem, ki ga zahteva uredba uh, o visu. Ni bilo uh, nekih tehničnih incidentov, ki bi uh, negativno vplivali na uporabo sistema. Rad bi izpostavil tudi dejstvo, da uh, je bilo zagotovljeno varstvo podatkov, EU-LISA je to eh, spoštovala v skladu z zakonskim okvirom in sodelujemo tudi z eh, Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov in eh, zagotavljamo varstvo podatkov na najvišji ravni. Rad bi tudi izpostavil dejstvo, da V prvih dveh letih delovanja sistema, eh, da smo eh, v sedmih regijah od 23 začeli eh, uporabljati viz in uporaba sistema je v začetnem obdobju bila taka, da je bilo nekaj več kot 200 tisoč vnosov v državah članicah se to eh, se bo eh, obravnavalo tudi v naslednjem poročilu čez eh, dve leti. Povedal sem, ni bilo tehničnih težav s sistemom, vendar je kljub samo bilo nekaj izzivov, ki smo jih videli v zadnjih treh letih. In sicer je največji izziv, da je popraševanje če dalje večje in da pač se širi uporaba visa tudi po drugih državah Naslednji teden bo agencija eh, sprožila naslednjo verzijo sistema, ki ima dvakrat večjo zmogljivost za procesiranje eh, prošen za vizum in eh, sedemkrat večje kapacitete za obdelavo bomo imeli v končni fazi in eh, Eh, s temi evolucijami bomo lahko spoštovali tudi naš časovni načrt. Do julija 2015 eh, naj bi dejansko eh, začel delovati viz tudi v preostalih 16 regijah. Agencija deluje v okolju z malo eh, finančnih sredstev, z varčevalnimi pogoji in to seveda tudi vpliva na izvajanje ukrepov. In težko je seveda eh, ustreči popraševanjem iz držav članic. Seveda bo sistem deloval, vendar eh, težave bodo pač pri nadaljem razvoju sistema. Še nekaj o samem poročilu in informacijah v poročilu. Torej, iz vsega tega izhaja, da sistem deluje, da služi svojemu namenu, da olajšuje in izboljšuje evropsko politiko na področju vizumske politike in upravljanja meja. In eh, to je tudi zelo koristno orodje za države članice v boju proti nezakonitemu priseljevanju in tu se eh, tudi zagotavlja večja notranja varnost eh, v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Latvor. Eh, Manda, ste hoteli spregovoriti neposredno po poročilu gospoda Garkova. Hvala lepa, jaz sem bila pač poročevalka za te informacijske sisteme in seveda sem bila zelo zainteresirana za eh, rezultate eh, našega oziroma mojega dojenčka, kajti tudi sekretarjat je delal na eh, tem dokumentu. Vendar začela bi v obratnem vrstnem redu sedaj. Kaj sem si zabeležila? Torej, vi ste rekli, da nekatere države morda preveč uporabljajo funkcijo identifikacije eh, v skladu z 20. členom uredbe viz. V skladu z 18. členom se identifikacija s prstnimi odpisi otisi uporablja samo, kadar preverjanje na klasičen način ni uspešno. Tu je pravzaprav politično vprašanje in pomembno vprašanje, kaj ti mi nismo bili navdušeni eh, nad tem invazivnim eh, načinom identificiranja, kaj ti tu se posega v zasebnost. Eh, torej, kako je torej z brisanjem in podobno? Kaj se bo tu naredilo? Občutek imam, da vse to vpliva tudi na zmogljivost, kajti v opombi pod črto 43 pravite, da se pač s tem iskanjem eh, dejansko uporabljajo eh, viri in zmogljivosti. Očitno obstajajo omejene zmogljivosti in države članice bi morale bolj uh, preverjati stvari, verificirati in to bi morda manj vplivalo na kapacitete sistema. Potem pa zanesljivost, uh, odpornost sistema na uh, četrti strani vašega poročila. Torej, nekoliko sem zmedena. na začetku pravite, da agencija zagotavlja trajno, neprekinjeno operativno upravljanje. E, potem pa na sedmi strani pravite, da naj bi bil sistem na voljo e, vsem končnim uporabnikom Telekom v 99,99 eh, odstotkih časa. Kaj je s tem nič cela nič enim odstotkom? Ali je vedno na voljo ali ne? Eh, potem pa eh, pravite, da ste odkrili določene tehnične zadeve, morda bi lahko pač povedali, kaj so te tehnične zadeve. Potem se očitno eh, zmogljivosti nekako porazdelijo med državami članicami in morda je ta sistem bolj restriktiven. Potem pa na osmi strani govorite o tem, da so drugi ukrepi načrtovani in da bo to še izboljšalo delovanje sistema. Vendar na začetku ste povedali, da je zagotovljeno neprekinjeno dobro delovanje. Kako bi pa lahko potem to bilo mogoče še izboljšati? Kaj je še bolj kot perfektno? E, potem, e, potem govorite o ažuriranju nacionalnih e, sistemov, e, odpravljanje Eh, težav, ali vas to moti, da nacionalne sistemi eh, spreminjajo stvari, eh, da ažurirajo stvari, ali lahko delajo, kar hočejo, brez vašega nadzora. In potem pa na deseti strani govorite o tem, da. S, so, da je kakovost uradnikov zadovoljiva, vendar zadovoljivo je pač na skali zelo nizko, eh, zadovoljivo, do, eh, dobro, odlično, vendar zadovoljivo ni dovolj. Nekako se mi zdi, da so stvari kontradiktorne. In potem pa še zadnje. To so prstni otisi. Pravite, da v eni tretjini primerov, kjer niste zbirali prstnih odtisov, je to bilo zaradi tega, ker pač niso bili na voljo. Torej, mi si nismo mogli predstavljati take stopnje. Zakaj torej prstni otisi? Zakaj niste mogli zbrati prstnih odtisov? Potem kakovost prtnih, prstnih otisov iz držav članic je očitno pravi izziv, kako se lahko izboljša kakovost zbranih prstnih otisov in kako se lahko zagotovi sploh zbiranje prstnih otisov, tistih, ki jih v tem trenutku ne zberete. Torej, to je nekoliko zaskrbljujoče. Hvala lepa, gospod eh, Garkov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Latford. Zastavili ste veliko vprašanj, poskušal bom po vrsti odgovoriti na nje. Najprej zmogljivost sistema. Sedanja zmogljivost sistema je bilo vprašanje. Tu gre torej za zmožnost, da se procesira določeno število aplikacij v določeni uri, torej 60 tisoč eh, prošen na uro eh, je bilo načrtovanih, vendar eh, poznaje se je število prošen povečalo in agencija je ugotovila, da je treba postopno povečevati zmogljivosti in to se dogaja. Ta problem je rešen. torej to vprašanje je nastalo in rešeno. Torej, eh, letos bo eh, zmogljivost sedemkrat večja od eh, zmogljivosti v začetni fazi. Kar pa zadeva razpoložljivost sistema. Razpoložljivost sistema to pomeni, da je iz držav članic preko nacionalnih sistemov mogoče eh, vstopiti v ta sistem, da je mogoče uporabiti ta sistem za naloge. To je torej razpoložljivost. 99,99 odstotka to pomeni praktično, da eh, v enem mesecu Eh, sistem šest minut ne deluje. To je industrijski standard in v tem obdobju ni odstopan. Kako mi to vemo? Imamo pač eh, standardne eh, pogodbe z državami članicami glede tega, kaj je zaželeno, kaj je uresničeno, dobivamo stalna poročila, torej toliko o razpoložljivosti. E, zmogljivost pa je drugi vidik uporabnosti sistema in kot rečeno, e, to vprašanje smo razrešili. Potem pa tehnična vprašanja. Tehnična vprašanja so bila največkrat povezana z dizajnom sistema. Nekateri elementi delovanja sistema, e, ki se opirajo naprimer na infrastrukturo, in podobno naj bi bili uporabljeni eh, čim bolj učinkovito, vendar nastajale so določene težave tudi glede časa odzivnosti za države članice in podobno. Tu so bile pač določene tehnične težave, države članice pa sedaj pravijo, da sistem deluje bistveno bolje. Kako to vemo? E, torej, mi e, opravljamo raziskave letne. E, Eh, raziskave in eh, dobivamo povratne informacije držav članic. Torej, ehm, delovanje, tu gre za čas odzivnosti in večina eh, tehničnih vprašanj je bila povezana z kontrolami na meji, ko je potreben vprašanj takojšen odziv, takojšen odgovor, ker to vpliva pač na kontrolo na meji. Drugo tehnično vprašanje je vprašanje zmogljivosti, vendar eh, to vprašanje smo že razrešili. Kar pa zadeva nacionalne sisteme. Agencija zelo uh, tesno sodeluje z državami članicami in mi nadzorujemo centralni sistem in infrastruktura, to pomeni tudi vse države članice izpolnjujejo isti standard, ne more ena država članica delati drugače od drugih. Imamo skupni standard, vendar na nacionalni strani so nacionalni sistemi pod nadzorom države članice in te eh, lahko razvijajo te svoje sisteme, tako kot tudi mi razvijamo centralni sistem. in o tem ne obveščajo nujno agencije, eh, ker ni direktne povezave. Vendar, ko razvijajo svoj sistem, morajo zagotoviti, da novi sistemi, spremenjeni sistemi, ustrezajo standardom, ki sem jih omenil in v tem primeru bo agencija tudi dala državam članicam te, na voljo tehnična sredstva, s katerimi bodo pač preverili svoje sisteme in zagotovili, da bodo pač eh, ti v skladu standardi, tako kot eh, so to bili stari sistemi. Torej, to je sodelovanje med državami članicami in agencijo pri spremenjanju in evoluciji eh, sistemov na nacionalni ravni. In ne nazadnje, vprašanje glede prstnih odtisov. Zakaj niso uh, dani na voljo in kakšna je njihova kakovost? Naj povem, da uporaba tega inštrumenta ni v rokah agencije. Agencija samo da ta inštrument na voljo. Nacionalna zakonodaja in evropska zakonodaja določita procese. Mi pa lahko samo zabeležimo dejstvo. Ne moremo pa uh, državam članicam dovoljevati ali ne zbiranje prstnih odtisov. Glede tega ne moremo narediti ničesar. Enako velja tudi glede kakovosti. Kakovost je odvisna od opreme, ki jo države članice uporabljajo. In če je ta oprema, pač kakršna je, kajti države članice same izbirajo tehnično opremo in pa to je odvisno tudi od integracije v nacionalni sistem in v, od tehnični. Torej, tehničnega okolja in to vse pripomore k kakovosti prstnih odtisov. To je vse v pristojnosti držav članic. Kar se tiče distribucije zmogljivosti sistema, to drži to predstavlja potencijalno izboljšavo, na, katerem, na kateri sedaj agencija dela, kajti trenutno je zmogljivost sistema porazdeljena po državah članicah na osnovi sporazumov, ki so bili podpisani pred, preden je bil sistem vzpostavljen in to ne more biti spremenjeno ampak eh, države članice, ki so soočene z večjim številom vizumov, večjim številom prehodov mej iz očitnih razlogov, eh, so seveda bolj obremenjene in eh, agencija dela na tem, da bi se v prihodni nemažuriranju sistema leta 2015 to naredili na način, ki bi eh, dinamično porazdelil zmogljivost sistema po državah članicah eh, na tak način, da eh, bi bile zmogljivosti najbolje porazdeljeno. Hvala lepa, gospod Garko. Morda želi komisija še kaj dodati, preden nadaljujemo z naslednjo točko. Komisija. Hvala lepa, predsedujoči. E, samo glede vprašanja zmogljivosti. Mislim, da je bil morda podan vtis, da zmogljivost ni dovoljšna. Ne, ne gre za to, kot je gospod Garkov pojasnil. Kar smo takrat naredili, je to, da smo vzpostavili sistem na osnovi ocen, ki so jih predložile države članice. In izkazalo se je, da so bile te ocene delno nepravilne in tudi sama metodologija dela držav članic je bila pogosto napačna. Naprimer, države, nekatere države članice so uh, si predstavljale, da bodo vse čas pošiljale prstne otise v ta centralni sistem. Ampak eh, dogaja pa se ravno nasprotno, se pravi, da se na koncu delovnega dneva posreduje vse prstne otise naenkrat in to je seveda povzročilo težave. Uh, To je torej povezano z napačnimi ocenami o tem, kako bo sistem dejansko uporabljen, ni pa to težava samega dizajna tega sistema. Gospa Latford, izvolite. Ja, no, saj ni bistveno, kdo je odgovoren za to, ampak predstavljala bi si, da je bilo to predvidljivo. Če si samo pogledamo, kako države članice eh, delajo Eh, to na eh, konzularni ravni, je popolnoma jasno, da eh, smo vsi ljudje in da prihaja do napak. Napake so povsem običajne in lahko bi si predstavljali, da vsaka resna priprava takega sistema in seveda ne krivim komisije, ampak zdi se mi, da vsaka taka priprava bi morala tudi upoštevati, da bo prišlo do tega da bi si predstavljali, kako bodo dejansko konzulati ta sistem uporabljali. Dobro. Ja, res je, da je zmogljivost sistema in tudi učinkovitost sistema zelo pomembna, ampak moram povdariti dejstvo, da uporaba sistema je eno. To pomeni, ali bodo prošle za vizo uh, resnično potekale gladko ali bo prišlo do prenasičenosti v določenih um, urah v dnevu. Poleg tega moram povdariti še dejstvo, da praksa v industriji pri implementaciji takšnih sistemov ponavadi temelji na postopni razširitvi zmogljivosti povečanju zmogljivosti. Ampak eh, kot smo videli v statističnih podatkih, ki smo jih uporabili za evalvacijo, ni, niso dovolj natančni. Treba je bilo zagotoviti, da bodo tudi naložbe ustrezno učinkovite. To je bil razlog za to, da smo postopoma te zmogljivosti tudi povečevali, zato da so bile naložbe čim bolj učinkovite. Torej, zmogljivost sistema je funkcija načina, kako države članice ta sistem uporabljajo. In edina zanesljiva informacija, ki jo dobijo, dobi ta agencija in komisija, so projekcije držav članic in zato to vsaj štirikrat letno naredimo z državami članicami, zato da zagotovimo, da ne bo prišlo do prehudih odstopanj med načrti držav članic glede uporabe sistema in pa potem dejanske uporabe. To je eden izmed načinov, kako agencija lahko zagotavlja, da bo zmogljivost sistema ustrezna za potrebe držav članic. Hvala, torej to bo to, gospa Latford. Ja, predsedojoči, na eno vprašanje ni eh, govornik odgovoril in sicer za to, ali gre za identifikacijo, za uporabo prstnih otisov za identifikacijo ali za preverjanje in preveliko uporabo za identifikacijo. Ne vem, če ni časa za odgovor, potem pač ne, ampak bi bila zadovoljna, če bi komisija odgovorila. Ki je suivi, lorsk jim demand de viza. Euh, No, postopek pri pridobivanju vizuma gre tako. Vloga se vloži na konzulat, konzulat države članice opravi celo vrsto operacij ter tako preveri, da če so prstni vtisi osebe, ki prosi za vizum, že um, uneseni v bazo podatkov, uh, zato da se prepreči morebitne goljufije pri pridobivanju vize. Eh, zato moramo paziti, da ni preveč tovrstnih informacij, ki bi lahko preobremenili sistem. Države članice uh, za, naj bi zato um, eh, take uloge vlagale v skupinah, ne pa posamično zaradi učinkovitosti sistema. Okay. Dobro, je bilo na vaše vprašanje sedaj odgovorjeno. V redu, potem lahko nadaljujemo, ker smo itak že prepozni. Uh, še pol ure imamo za naslednjo temo. Hvala lepa, hvala, da ste prišli. Sedaj pa imamo še zadnje pol ure in sicer bo šlo za predstavitev eh, čezmejne čezmejnih ugrabitev otrok v primerjalni perspektivi. Torej, prosim, gospod dr. Ilarija Preteli in pa gospoda Korana, da predstavita umestne rezultate študije glede ugrabitev otrok v Evropski uniji. go for the presentation. Please proceed. Dobro, potem pa nadaljujemo s predstavitvijo. Hvala lepa. Najprej hvala odboru Libe za to, da nam je dal to možnost eh, sodelovanja v razpravi, v kateri lahko bolj poglobljeno obravnavamo to zelo občutljivo vprašanje. Naša študija je sicer na samem začetku, ampak je že jasno, da je nemogoče priti do zadovoljujoče rešitve eh, glede ugrabitev otrok. Gre samo za lahko samo skušamo doseči čim manjšo škodo, torej delati zato da bi bila škoda čim manjša in to vse v luči interesov otrok. Katere so glavne točke v tej predstavitvi? E, povedali bomo, da primankuje statističnih podatkov, da je zakonodajni okvir, referenčni zakonodajni okvir zelo kompleksen, da je izredno kompleksen tudi spor, ki ga je obravnavalo Evropsko sodišče za človekove pravice ter o tem, kako poteka naša raziskava. Najprej pomankanje statističnih podatkov. S čim je to povezano? To je povezano s tem, da je zelo težko um, v situaciji, ko je, ki je čezmejne narave, uh, um, celo situacijo zaobjeti se strani obeh staršev. Zakaj gre? Ponavadi gre za konec um, zakonske zveze oziroma sobivanja med staršema. In um, to pomeni prekinitev vezi otroka z obema staršema. Vzpostavi se nova struktura življenja otroka s starši. V največjem številu primerov bo otrok živel samo z enim od staršev in v čezmejni situaciji, če eden od staršev prekrši to novo strukturo, gre za to, da um, se izseli in si uredi novo stalno bivališče v tujini. Um, To se obravnava kot kršitev od eh, kršitev pravice, ki jo ima staršev, bolj kot kršitev pravice otroka do stikov z obema um, staršema. E, statističnih podatkov ni dovolj v zvezi s tem, kot sem povedala. In e, na tej točki bi želela dati besedo kolegi Johnu Caronu, ki bo e, ponazoril situacijo statističnega vidika. Uh, Good evening. Dobar dan. Sam bom predstavil statistični del te predstavitve in sicer v treh delih. Najprej bom govoril o omejitvah teh podatkov, na to bom govoril o mednarodnih parih, o mešanih zakonih in tako dalje in na to tudi o um, statističnih eh, podatkih eh, glede um, ugrabitev otrok. Najprej naj povem, da statistični podatki ne dajo točne uh, slike o tem, kaj se dogaja. Zadnjič smo te podatke nabrali leta 2008 na globalni ravni in uh, takrat, še takrat je šlo samo za tiste uh, podatke, ki so bili pridobljeni na podlagi prijav. Uh, kar se tiče um, porok uh, in pa ločitev, smo to uh, pridobili za različne države, za različna obdobja, kar seveda otežkoča primerjave. Če si sedaj najprej pogledamo uh, poroke in razveze, govorimo o mednarodnih zakonskih zvezah takrat, ko je en partner eh, rojen v državi, en v tujini, pa tudi eh, tiste zakone, kjer sta oba zakonca rojena v tujini. Eh, to morda ni zelo zanimivo z primerjalnega vidika, ampak kar je zanimivo je, kakšen del teh zakonskih zvez znotraj države se obravnava kot mešane zakone oziroma mednarodne zakone. Torej, našli smo naslednje. Situacija je bila drugačna v različnih eh, državah in sicer eh, je to odvisno od eh, celotnega števila prebivalstva in tudi od drugih dejavnikah, ampak večinoma ni prišlo do velikih odstopanj in zelo zanimiv vzorec smo zabeležili za Evropsko unijo kot celoto. In sicer del mednarodnih porok eh, se je od leta 2004 um, višal, torej to število se je višalo, na to pa se je postopoma zniževalo. Kar se tiče razvez eh, teh mednarodnih zakonskih zvez, kar je potencialno pomembno za ugrabitve otrok, tu je šlo za povišanje praktično v vseh državah članicah in sicer eh, ne sicer zelo, eh, v zelo veliki meri, ampak na eh, zelo um, stanovit način od leta 2004 naprej. Glede podatkov v zvezi z ugrabitvami, to je zbirala uh, organizacija Inkastat za leta 1999-2003 in 2008 in sicer eh, strani eh, centralnih organov Haške konvencije. Te, to je temeljilo na številu zahtev, da se ti ograbljeni otrok, otroci vrnejo v državo izvora. Tudi tu imamo splošen vzorec, ki se je pojavil za zadnjih deset let, ki smo ga zabeležili. In tako to izgleda v Evropi. Torej, eh, zgornji del grafa kaže eh, na število zahtevkov za vračanje ugrabljenih otrok za 2008, 2003 in 1999. Zopet vidimo, da je prišlo za zahteve po vrnitvi v veliko državah članicah in da so se tudi te številke zelo povečale, eh, zlasti v nekaterih državah članicah, kot so Nemčija in Romunija in druge. Torej, število vseh eh, zahtevkov v državah članicah v letu 2008 je bilo 56 odstotkov več kot v letu 2003. Na to smo v študijo dodali še dodatne izsledke študije Inkostat, eh, ki sicer niso specifični za Evropsko unijo, ampak tudi um, ehm, osvetljujejo še določene vidike teh, teh vprašanj. Torej, eh, za veliko število o očetov, ki so ugrabili otroke, velja, da so jih peljali v eh, svoje države izvora. Sedaj pa dajem zopet besedo gospe Preteli. No, referenčni zakonodajni okvir je zelo kompleksen in raznolik. kateri so viri, predvsem mednarodno pravo, načela in pravila mednarodnega prava in evropskega prava. Sodniki morajo upoštevati tako mednarodno kot evropsko pravo. Glavni inštrumenti glede ugrabitve otrok je še zmeraj Haška konvencija iz leta 1980 in uredba. Um, in še ena uredba. In ti govorijo o pravicah do stikov s staršem, ki nima skrbništva, ter o dožnostih in pravicah starša skrbnika. Haška konvencija. Njen cilj je zagotavljanje zaščite pravic obeh staršev torej pravice do skrbništva in pravice do obiskovanja. Vseeno pa je učinkovitost zaščite pravice do skrbništva bistveno višja od zaščite pravice do obiskovanja. Še en problem imamo tukaj, ki zadeva samo definicijo ugrabitve. Eh, v skladu s konvencijo je ta povezana s dodelitvijo otroka in torej s tem, v kateri državi ima otrok prebivališče. In skušamo razumeti, ali večja integracija Um, starša v Evropski uniji oziroma boljše poznavanje evropskega prava lahko vpliva na izid uh, sodnega postopka. Načeloma smo ugotovili, da ima pristojnost za odločanje tista država, v kateri je otrok imel bivališče, preden je bil ugrabljan. Vseeno pa, glede na sodno prakso, Eh, Evropskega sodišča za človekove pravice v primerjih, ko se otrok ni vrnil na svoje pribivališče, ugotavljamo, da se sodišča ne ukvarjajo zgolj z vprašanjem, ali gre za ugrabitev ali ne, ampak se ukvarjajo tudi z vprašanjem eh, dodelitve skrbništva otroka. Poleg tega Haška konvencija državam, ki so jo podpisale, nalaga, da eh, pravice za določitev bivališča otroka eh, ni izključna pravica starša skrbnika, temveč je lahko tudi pravica obeh staršev, ki se morata o tem odločiti skupaj. Z tega vidika se sprašujemo, ali je omejevanje pravice do gibanja eh, starša skrbnika povezano tudi s omejitvijo pravice do gibanja drugega starša in to z vidika pravice do obiskovanja starša, ki nima skrbništva in z vidika pravice otroka do obiskov tega starša. Vsekakor, da bi lahko omejili sodne spore med starši. To je naš cilj, saj so ti spori gotovo v nasprotju z interesi otroka. Ta primerjalna študija, ki jo izvajamo in ki je še na svojih začetkih, pa je že uh, izpostavila dva vidika. In sicer Najprej so države članice precej neodločene pri izvajanju mehanizma za avtomatično vrnitev otroka, ki je nezakonito ugrabljen. E, glede na to, da niso določeni pogoji, katerih, e, na podlagi katerih se lahko o tem odloča. In drugič, zdi se, da se mediacija oziroma poravnava predvsem uporablja v tistih državah, v katerih je ta problematika manj pereča. Iz študije se je zaenkrat izkazalo, da v večini držav, ki smo jih proučevali v tej prvi fazi, potekajo razprave o različnih osnutkih za spremembo zakonodaje. Glavni cilji tega pa so naslednji štirje. In sicer, da bi se povečala uloga medijacije, drugič, skrajšali, uh, skrajšal čas postopkov, da bi se olajšalo vračanje eh, ugrabljenih otrok, tretjič specializacija sodnikov, ki se s tem ukvarjalo in črtič, četrtič glede na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, preverjanje eh, možnosti eh, sod, dis, za diskrecijsko pravico sodnikov za odločanje v primeru. Eh, nevrnitve otrok vse to zaenkrat še proučujemo in to seveda eh, v povezavi z državami, ki so vključene v študijo. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospa Preteli, in hvala tudi gospodu Karenu za to izredno zanimivo predstavitev, ki smo eh, jo slišali. Dejansko je to problematika, s katero uh, se bomo morali ukvarjati v prihodnjem sklicu Evropskega parlamenta. Gre za dejanski problem. To ni problem, ki bi bil izključno pravne narave. Gre za problematiko, ki ima celo vrsto učinkov na uresničevanje temeljnih pravic evropskih državljanov, ne le staršev, tistih, ki izgubijo pravico do stika in obiska otroka, ampak gre tudi za pravice teh otrok. Tako da hvala za to um, jedrnato in um, zelo lepo pripravljeno predstavitev. in evropski parlament se bo gotovo posvetil možnostim za obravnavo eh, te problematike. No, in glede na to, da imamo le še malo časa do konca eh, tega sestanka, eh, bom dal kar hitro besedo ehm, prisotnim. Najprej gospod Anželili. Najlepša hvala obema poročevalcema, ki eh, ste sta deloma potrdila to, kar mi nažalost že vemo in sicer to, da je premalo podatkov na razpolago. In če se ne motim, ste tudi vi potrdili, da so zadnji razpoložljivi podatki o ločitvah in razvezah podatki iz leta 2007, torej izpred sedmih let. Ampak v vsem tem času se je ta pojav gotovo bistveno razširil, kot se je tudi razširil pojav eh, gibanja eh, oseb, kar ima za posledico seveda eh, sklepanje novih zvez, v katerih se rojevajo tudi otroci. Podatki so torej nezadostni in dobro je, da ste v vaši študiji na to pokazali s prstom. Pa tudi sicer je analiza, ki ste jo pripravili, dokazala, da je pred nami še veliko dela. V resnici nimamo na voljo primerih inštrumentov v primeru sporov, ki niso zgolj uh, spori med starši, ampak to postanejo spori med dvema državama, dvema različnima pravnima sistema, sistemoma, med dvema različnima zakonodajama in na to mi vedno opozarjamo. Otroci uh, tako postanejo predmet teh sporov, ki dobijo zelo velike razsežnosti. Zato tudi sama upam, da bosta tako parlament kot komisija v prihodnjem sklicu okrepila po eni strani študije in primerjavo podatkov za to področje, namreč določenega pojava ne moremo obravnavati, če nimamo na razpolago primerljivih podatkov, na podlagi katerih si lahko zamislimo politične in zakonodajne dejavnosti. Poleg tega, pa bosta morala najti eh, primirne zakonodajne inštrumente za ureditev tega pojava, ki je vse eh, obsežnejši. Naj povem, da sama eh, prejmem vsaj en primer tedensko se strani staršev, očetov ali mater, ki več ne vedo, na koga se lahko obrnejo, saj ne obstaja več ne sodišče, ne. Um, kakršnakoli druga eh, javna inštitucija, na katero bi se lahko obrnili. Eh, pogosto so obupani, pogosto eh, jim je sodišče tudi dalo prav in imajo urejene papirje, kot ponavadi rečemo, vendar pa vseeno eh, ne uspe uresničevati svojih pravic, kar pa eh, najbolj vpliva v končni fazi na otroke. Zato naj povem za konec, da bomo 15. aprila v Strasburgu, v Strasburgu organizirali um, javno pred, srečanje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 da je pomembno razpravljati o tej temi, saj je treba poglobiti več vidikov vseh teh zgodb, ki so zelo številne in to tudi z pravnega vidika. E, pri nas govorimo pogosto o materah, ki ugrabijo otroke in e, v teh primerjih se o teh materah govori isto kot o katastrofi katerih koli tujcih, ki morda ugrabijo otroke. In zato bi želela mm, izpostaviti poseben specifičen vidik. V težkih situacijah, kadar gre za razveze, pri katerih je veliko težav, se pogosto otroke dodeli v skrbništvo materam. Vendar pa pri teh čezmejnih ločitvah pogosto drugi eh, starš nima pravice do vrnitve v to državo, morda v tej državi ni mm, dobil več službe. Eh, gre za starša, ki se znajde v zelo težki situaciji. In kako naj se v takih situacijah postopa, ali naj se uporablja Haška konvencija, To si zelo težko predstavljamo. V bistvu konkretne rešitve za take specifične probleme uh, sploh ni. Gospa Gijom, zavedamo se teh težav in protislovja med različnimi zakonodajami. Eh, sama pa bi se rada dotaknila prav eh, vprašanja pomenkljivih podatkov. Vsi smo se že kdaj soočili s starši, ki so se znašli v takšni težki situaciji in zato eh, bi vas želela vprašati, če nam lahko poveste, katere so tiste države, v katerih so problemi um, najštevilnejši, um, kjer Eh, se rešitve najdejo najtežje, potem me zanima tudi, kakšne so najpogostejše rešitve, eh, ki so sprijete, če so sprijete. In morda, ali imate podatek o tem, za koliko otrok gre pri vseh teh postopkih. Še za sklepne besede, izvolite, gospa Preteli. Grazie. Ehm... Hvala lepa. Hvala za eh, spodbudne besede, ki ste jih izrekli v zvezi z nadaljevanjem te študije. Zato naj eh, takoj povem naslednje. Eh, tudi meni ni všeč ta izraz child abduction, ugrabitev otroka. Ne verjamem, da gre pri ugrabitvi se strani enega od staršev. Eh, lahko eh, bila primerljiva z ugrabitvijo se strani nekega tujega človeka. Poleg tega eh, starš, ki nezakonito odpelje otroka v tujino, eh, sicer slabo opravlja svojo starševsko dolžnost, vendar jo opravlja. Torej, tudi če to stori nezakonito, je to zelo težko eh, obravnavati na isti ravni kot druge vrste ugrabitev. Zato eh, bi bilo treba tudi z terminološkega vidika mogoče eh, o tem dodatno razmisliti. Zdaj pa, kar zadeva svobodo gibanja na eni strani ter omejitev svobode gibanja starša skrbnika na drugi. E, je to vprašanje, ki ga še proučujemo, zato ne morem ničesar vnaprej napovedati. Naj povem torej samo naslednje. Torej, tudi če pride do mednarodne. Eh, v vsakem primeru, ko pride do mednarodne razveze, v bistvu starša postaneta eden talec drugega in omejitev svobode gibanja bi mogoče lahko upravičili z vidika višjega interesa otroka, vendar pa gre tukaj za dva interesa, ki bi ju morali, nekoliko, ki bi ju morali uravnotežiti in o tem zdaj, ko smo še v mestni fazi te študije, ne morem še ničesar reči. Zdaj pa kar zadeva eh, države, o katerih sprašujete. Tudi v zvezi s tem bi želela počakati na zaključek študije, te komparativne študije, da bi videli, katere države eh, to bolj zadeva in če je možno tukaj povleči kakšne zaključke problem statističnih podatkov je v tem, da je družinsko pravo postalo v zadnjih letih izredno zapleteno. E, vse zveze namreč niso registrirane. Problem ugrobitve otrok e, v mednarodnih zvezah ne zadeva samo poročenih parov oziroma parov, ki živijo v izvenzakonsko skupnosti, ampak tudi še kakšne druge oblike parov. In uh, hkrati ta problematika ni vezana samo na uh, partnerje različnega državljanstva, uh, lahko gre za partnerje istega državljanstva, ki po razvezi morda um, najdeta eden ali drug uh, novega partnerja iz druge države in se preseli, ta, se preseli k njemu ta partner in se bojo odpeljali otroka. Tako da gre za precej zapleteno situacijo. Children. Ja, torej omenili ste uh, število otrok, če obstajajo statistični podatki glede razvez uh, in koliko otrok ki je tu prizadetih. Za enkrat eh, izhaja iz eh, raziskav, ki smo jih eh, naredili, do nobene države, ki bi s takimi statističnimi podatki razpolagala. Še vedno čakamo še na dodatne podatke iz, iz pristojnih eh, agencij in organov, ki zbirajo te podatke, ampak zaenkrat s temi podatki ne razpolagamo. Najlepša hvala. Želite morda še kaj dodati? Najlepša hvala. To je bila res izredno zanimiva točka. Ampak eh, škoda je, da smo se tega lotili prav na koncu našega mandata. To je zelo zanimiva tema in zelo motiviranega se čutim ob vseh pomislekih, ki so se izkazali pri tej predstavitvi. Eh, ta komparativna študija gotovo lahko pokaže zelo velike razlike med državami članicami in je potrebna zato, da se še bolj poglobljeno obravnava uporaba mednarodne, eh, mednarodnih sporazumov in sodne prakse z namenom zaščite pravic otrok. Pa tudi ta pravna terminologija, ugrabitev otrok. Vse to je zelo, zelo zanimivo. In predvsem moramo najti primirne ukrepe, ki bodo v pomoč našim državljanom, ki uh, eh, ze, ve, veliko trpijo zaradi tega dogajanja. Tako da upam, da bomo k malu imeli možnost na spletni strani uh, vašega centra uh, videti konkretnejše rezultate vaše študije. Naslednji sestanek odbora Libe bo 10. aprila tu v Bruslju. Hvala lepa.